Mes chers collègues, nous voici réunis en commission conjointe contrôle budgétaire. Spoštovani kolegi, dobrodošli na tem skupnem zasedanju odborov za proračun in za proračunski nadzor. In sicer predvsem na temo poenostavitve finančne uredbe. To skupno zasedanje želi nadaljevati s pročitvijo predloga komisije, ki smo, jo, ki smo ga prijeli novembra in ki zadeva finančno uredbo v zvezi z proračunom Unije. Sestanek bo potekal v dveh delih. Prvič predstavitev osnutka poročila, ki ga bosta predstavila oba soporočevalca Eh, Inge Gressle in Richard Ashworth. Na to pa bo sledila izmenjava mnenj v prisotnosti predstavnika komisije in računskega sodišča. Na to pa drugi del zasedanja, torej eh, od 15. naprej, bomo imeli delavnico, na kateri bomo prisluhnili računskemu sodišču, ki bo podalo splošne pripombe, na to pa še celi vrsti govornikov iz različnih eh, agencij, organizacij, nevladnih organizacij in ki eh, bodo eh, podali svoje stališča glede specifičnih vprašanj. Kar zadeva postopek, naj povem še naslednje sprejetje dokončnega dogovora je predvideno 11. maja in 6. Eh, april ob 12. pa je rok za vložitev predlogov sprememb. Oba odbora sta že proučila eh, prvi osnutek mnenja in pripravlja ta dokončno mnenje. Pet pridruženih odborov v skladu s 54. Eh, členom, ki podaja posebne pravice, eh, so eh, odbori Agri, Regi, Tran, Itre in Empel. Na to pa še Vladimir Manka za S in D in Ajala Sender za Eles Petri Sarvama, za Alde Nelsmi Ali, za Zelene Indrek Tarant in uh, Bart Stiles, za Gue Ednar Njeda in za EFDD Marko Vali so poročevalci. Za začetek pa bomo torej prisluhnili uh, soporočevalcema, gospe predsednici odbora za proračunski nadzor in soporočevalki Inge Gresli. Dajem najprej besedo, izvolite. Lepa, pozdravljam tudi člane odbora KONT. Naj povem, da predsednica odbora za proračun in da smo torej to temo že zelo dobro pripravili. Želim se zahvaliti poročevalcem v senci in moram povedati, da smo vsi bili zelo marljivi, biti moramo marljivi še naprej, ker je komisija predlagala veliko predlogov sprememb. Predelali so temeljito besedilo in ne vemo točno, zakaj so to storili. Torej, za me je to bilo precej kočljivo iskati vse dele besedila v novem besedilu in si potem predstavljati, zakaj so te elemente želeli spremeniti, zakaj niso prevzeli. Poleg tega je komisija zgodno zasnavo, zaznavo združila s finančnimi nepravilnostmi. To smo potem mi v poročilu vrnili na prejšnji predlog po mnenju računskega sodišča ko smo slišali, da ima ta skupini različne naloge in moramo spoštovati torej tudi samostojnost institucij. Zato smo to torej venili na prejšnjo točko. To je prva točka. Druga. Poročilo, ki ima 200 prilogov sprememb, so potem tehnične spremembe. To so glavni deli prilogov sprememb. Nekaj opredelitev smo formulirali na novo in tudi kar se tiče obveznosti in kar se tiče mm, obveznosti za eh, prevzem, kar se tiče prevzem obveznosti. Poleg tega pa si je komisija in drugim institucijam dala tudi pristojnosti, ki jih ima odbor za proračun. To smo po sestanku s poročevalci v senci vrnili na prejšnjo točko, tako da bomo obdržali naše pristojnosti. Mislim, da smo se tudi s sekretariatom pogovarjali in sporočavci v senci o tem, da nimamo mi pravice oddajati parlamentarna poblastila, kajti smo samo ena od generacij poslancev in za nami bodo tudi prišli še drugi. Vidimo, da imamo različno uporabo teh poblastil strani poslancev, ampak uporabljamo pa jih zato, tega ne moramo oddati samo zato, ker bi potem olajšalo to naše delovanje. In to kaže tudi celotno problematiko, kar se tiče poenostavitev. Morda ni vse poenostavitev, kar na prvi pogled zgleda, da bo enostavno za parlament. Zato te spremembe torej nismo sprejeli in smo vrnili se na prejšnji predlog. Prav tako, kar se tiče finančne uredbe in dosedanjih delegiranih aktov, nismo želeli prevzeti vseh sprememb. Veliko sprememb je izginilo, ki se mi zdijo pomembne za tiste, ki upravljajo s programi, kajti konkretna navodila, kaj početi, so pomembna in bolj konkretno, kot je navodilo, bolje se lahko pripravijo. In ni se mi zdelo dobro, da bi kar tako nekatera navodila izginila. Ne da bi povedali, zakaj relativno splošno besedilo komisije smo želeli narediti bolj podrobno, specifično, da bomo torej upravljalcem programov pomagali pri njihovem delu. Potem, kar se tiče preglednosti in dožnosti poročanja, pri tako imenu corporate sponsoring in pri finančnih instrumentih, vse to smo se ogledali, potem tudi service level agreements, torej generalni direktorati lahko sami odločajo oddajati delo ali dele svojih pristojnosti drugim. To smo poskušali sedaj tudi vključiti v posvetovanju s kolegijem in potem smo tudi bolj področno opredelili nove finančne oblike in bolj podrobno smo opredelili tudi finančna partnerstva. Pa tako smo vedeli še nekatere nove druge elemente. Imamo orientacijo na uspešnost, tako pri proračunu, kot tudi pri oceni. Podpredsednica Georgijeva, to se boste spomnili, je dejala, da želimo okrepiti s tem rezultate, uspešnost. Vendar pa videli smo, da je komisija to omenila samo v odstavku dveh, potem pa ni to podrobno razložila. Torej smo skušali to uspešnost razviti in odgovoriti na vprašanje, kaj bi lahko to pomenilo. Potem smo po dolgih razpravah s poročevalci v Senci skrbniške sklade, ki jih je želela komisija dovoliti tudi znotraj EU, bolj podvrgli strožemu parlamentarnemu nadzoru. Torej smo oduzeli nekatere pravice, ki si jih je želela komisija in tam, kjer prije do skrbniških skladov, smo si želeli, da nas vprašajo. ne sme se zgoditi, da ne bi, smeli, da ne bi imeli vpliva na skrbniške sklade. Torej smo skušali to zagotoviti. Potem smo veliko priporočil računskega sodišča tudi prevzeli. V drugem delu delavnice bo to predstavljeno, med drugim tudi uvedba odbora za notranjo revizijo. Podprli smo enotno revizijo, ne samo na podlagi pravil finančnih instrumentov, temveč tudi glede na to, odkot je prišlo največ financiranja. Nismo torej sprejeli, kar se uprek, če imamo 50 odstotkov neporadnih sredstev in 10 finančnih instrumentov, potem seveda 50 odstotkov določa in ne tistih 10 odstotkov. In to moramo ohraniti, o tem sem prepričana. Pripravljena sem priznati, da še ne poznamo posledic tega predloga spremembe, ampak zato bomo imeli trialoge posledic predloga komisije tudi nismo poznali. Tako da torej smo tukaj na enakem. Kar se tiče prerasporeditve sredstva v, iz posredne v neposredno upravljanje sredstvi, to smo podprli in parlament in svet morajo to podpreti. Četrti pa smo možnost, da bi sredstva iz strukturnega sklada premestili v EFSI. Tega ni več tudi po razpravi s poročevalci v senci, kajti zdelo se nam je, da imajo strukturni skladi drugo nalogo kot EFSI. Poleg tega, za ta del naloga velja tako finančna uredba, to je že odločilno. Potem verifikacija, skrižna preverba tam, kjer Evropska unija daje, daje največ sredstva, mora tudi sama izvajati nadzor. Smo pa zavrnili formulacijo, ki nam ni bila najbolj jasna, da bi komisija uskladila svoje postopke z drugimi donatorji. Potem se je to že uredilo, vendar pa to moramo seveda vedeti, kaj to za nas pomeni, če želimo to sprejeti, kaj to pomeni, kar se tiče pretoka informacij pri nas in pri komisiji. Tako da tega ne moremo kar reševati po istem kopitu. Potem smo zahtevali določbo, da bi preprečevali navidezna podjetja. Hvaležni smo za to, da torej, smo lahko to dosegli ne samo na podlagi pravil za finančne instrumente, spet odvisno od tega, katera finančna metoda je največ prispevala k financiranju. Potem načelo neprofitnosti smo spet uvedli, smo pa pripravljeni po obsegu sredstev ali po obsegu organizacije se prilagajati z nevladnimi organizacijami sem se danes pogovarjala in mislim, da lahko tu še marsikaj spremenimo. In potem še nekaj točk, za katere se zazema kont, naprimer roki za razrešnice. Naj pa se zahvalim kolegi Ashworthu. Imamo zelo nehvaližne stvari tudi in to ste imeli tudi vi. S komisijo se bomo morali zelo, zelo seveda še truditi, veliko znova bo preteklo tudi v trialogih, da bomo potem resnično dosegli dober rezultat. Kako dober je osnutek? Marsi kaj bi si želela drugače, da ne bi bilo potrebno spreminjati toliko stvari, da bi spremenili samo to, kar se tiče poenostavitev in prejemnikov, da ne bi sedaj imeli celotno mešanico sprememb. To obžalujem. Veliko časa smo vložili v to, sama sem vložila veliko časa in nisem popolnoma prepričana, da je bilo to vredno. Moram biti iskrena. Predsedojoči toliko z moje strani, sedaj pa bi dali še besedo poročevalcu Kont. Hvala lepa, gospa Gresle. Še dobro, da ste nam tukaj eh, pripravili obnovo te finančne uredbe. Ne vem, kaj misli Ashworth o, gospod Ashworth o tem, sicer pa mislim, da bi tudi komisiji prišlo prav to, kar smo ravno kar slišali. Hvala. Hvala lepa, hvala lepa so poročevalki, tudi zato, ker je že povedala vse, kar sem želel povedati in to mi olajša stvari. Na splošno, načeloma pozdravljamo usmeritev in veliko predlogov, ki jih je komisija podala. če bi te spremembe naj zmanjšale birokratsko breme in zmanjšale raven napak, še bolj posebno pa, če bi olajšali dostop za prejemnike do sredstev, bi to bilo zelo dobrodošlo. Štiri ali pet področji je, ki so me zanimala, na kratko bom podal pripombe, če smem. Najprej, kar se tiče ocene vpliva obžalujemo, da predlog ni imel ustrezne cene vpliva, to je še prav posebno pomembno. Naj vas spomnim, da je to proti medinstitucionalnemu dogovoru v boljši zakonodaji, tako da smo to delno uvedli v poročilo. Inge Gresle je upravičeno govorila o kulturi uspešnosti. Kot veste, je to bila vodila pobuda prejšnjega komisarja, prejšnje komisarke za proračun. To pozdravljam. Moramo pa razumeti, da obstaja na skriže med poenostavitvijo in proračunom, ki temelji na uspešnosti. Ko imamo enkrat ključne indikatorje za uspešnost, potem ne poenostavimo zakonodaje. Lahko gremo tudi v zelo drugo smer. Tako, da smo dodali kar nekaj pripomp na to temo. Moje osebno mnenje je, da moramo to internalizirati. naprimer, če bi revizori se ogledali oddelke, posamezne oddelke in bi popraševali, kako so, kaj merili. Torej, o tem smo kar precej razmišljali, prav tako pa tudi o vprašanju načela neprofitnosti. Nismo si želeli, da bi poenostavitev spodkopavala proračunskih načel, ki jih imamo že dolgo. O tem smo se pogovarjali s kolegi in poročevalci v senci. In skrajno rečeno, nismo, niso nas prepričali v predloge komisije. Zato smo ponovno uvedli kar nekaj točk in seveda gotovo eh, se bomo o tem v prihodnosti še pogovarjali. Potem tudi, kar se tiče postopkov notranjih revizij. tukaj smo se naslonili na mnenje in na svete računskega sodišča, imeli smo občutek, da kar se tiče internih revizijskih postopkov, moramo imeti jasna pravila, kako so organi sestavljeni, kdo jih predstavlja in kakšni so spremljani postopki, če pride do ukrepov. In potem zadnja točka, poročanje, postopek poročanja precej smo se z računskim sodiščem pogovarjali o tem in že nekaj let me skrbi. Ne želimo si, da je revizija samo nekaj, kar je pač potrebno izvesti, ker je to zapisano. Želimo si, da bi dobili bolj vsebinska poročila za poslanke in poslance, še prav posebno našega parlamenta računsko sodišče bi naj pripravilo enotno konsolidirano poročilo. Želimo si izjave, želimo si širšega pregleda nad porabo denarja v EU in želimo si oceno izdatkov, ki so bili, bile predmet nepravilnosti. Torej, kar precej dela, je potrebno še upraviti, veliko smo že upravili, prav tako pa nimamo veliko časa, ker smo zelo omejeni časovno gledano. Pozdravljam pa seveda tudi mnenja vseh udeležencev danes tukaj na tem sestanku. Hvala lepa. Bien. Merci, monsieur Ashfors. Nos deux co-rapporteurs viennent Euh, Hvala, gospod Ashford. Torej, oba soporočevalca sta nam povedala bistvo mnenja, ki sta ga oblikovala v zvezi s tem osnutkom za poenostavitev finančne uredbe. Zdaj pa daje besedo poročevalcem v senci. In sicer najprej gospod, gospod Sarvama za ELS. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Najprej naj se zahvalim obema poročevalcema in komisiji za obsežno delo. Poročun, kot vemo, je pomemben, kako se bo uporabljal, to bo pomembno za prihodnost EU. Lahko bi seveda še nadaljeval. Še v širše, vendar pa ne bom. Gremo na vsebino. Jeles se bo uskladil z obema poročevalcema. In prednostne naloge za to revizijo so prvič poenostavitev, absolutno, kot je bilo že dvakrat rečeno. Še prav posebno pa želim izpostaviti, da je potrebno poenostaviti življenje prejemnikov. To je najpomembnejše. Drugič, vzkrižna zanesljivost. Morda smo tukaj v skladu s poročevalcema, morali pa bomo tukaj tudi imeti vse na enem kraju. In tukaj bi račal bolj podrobnosti. Tretja točka. Proračun, ki temelji na uspešnosti, na rezultatih. Vem, da je to zelo težka enačba ampak razmišljam. Če se vsi strinjamo, ne vem, če se strinjamo do enake mere, ampak strinjamo se, da želimo imeti usmeritev na rezultate glede uporabe proračuna, potem seveda bi vas rad vsaj do neke mere izval, gospod Ešvold morda sem preveč optimističen, vendar pa, če želimo resnično trdo delati na tem in če želimo zagotoviti tako poenostavitev, kot tudi proračun, ki je usmerjen na rezultate, krati, potem bi po neki logiki morali enako zmanjšati tudi stroškovno pogojevanje v poročilo in tudi praktično gledano. Tu je tisti del, kjer potem vse skupaj postane zanimivo. Naj dodam tudi, da razumem in me tudi skrbi, da če bi sledili predlogu komisije in črtali zelo velike dele finančne uredbe, da potem na koncu tega ne bi poenostavili, temveč bi uh, ustvarili nove države. Če pa se osredotočamo na to, da zmanjšamo stroškovno pogojevanje finančne uredbi in bomo potem iz juhe vzeli samo dve žlički in dodali dve žlički morda razmišljanja, ki temelji na rezultatih, bi pa šlo. To je razmislek o tej enačbi. Vem, da je to zelo težko. kakšen bo, seveda, potrebno razmisliti, kot sta razmišljala Einstein in Hawking o tem, naprimer. Na kratko pa bi dodal potem še dve kratke vprašanje komisiji in računskemu sodišču. Računsko sodišče je tukaj? Da, ste tu? Da, računsko sodišče je tukaj. Zakaj torej ni opredelitve rezultatov uspešnosti? kot računsko sodišče pravi v mnenju, ima računsko sodišče kakšen predlog za opredelitev in drugo vprašanje. Zakaj komisija ni sprejela bolj takega pristopa, ki bi temeljil na tveganjih in seveda to spet je povezano z enačbo, da nekaj vzajmo ven, dve žlički juhe, dve žličke jo potem dodamo in gremo bolj v smeri rezultatov. Hvala. Hecnata kuhinja. No, zdaj pa dobi besedo gospod Vladimir Manka. Obidvom spravdajcom, vse si ve. Hvala lepa, prisrčna hvala obema soporočevalcema. Vemo, da je bilo delo zelo zapleteno. To je bilo res težko delo. In takrat in tudi danes še ne poznamo posledic predlogov komisije in tudi ne posledic predlogov soporočevalcev. Najboljše bi bilo, če bi seveda vse to že vedeli. Vendar pa ta revizija se razlikuje od prejšnjih, kaj ti sedaj poenostavljamo tudi 15 drugih pravnih aktov, vse bo v enem dokumentu, časa pa ni dovolj. Potrebovali bi trikrat toliko časa, kot ga imamo, da bi to lahko ustrezno in resno upravili. Vendar pa se včasih pač zgodi, da dogovora ne moremo doseči in potem bi morali to storiti kdaj kasneje, da ne bi naredili napak gre pa tudi seveda za sektorski pristop. Naš odbor, odbor za proračun, odbor za proračunski nadzor, mora to praviti svoje delo. Ne želimo pa tudi vzeti sredstev iz obzorja 2020 ali strukturnega spada ali EFSA, ne želimo tega mešati. Agri gre še prek okvira komisije in to, kar oni predlagajo, sploh ne moramo oceniti, ali nam bo to sploh uspelo. Afet ima tudi svoje mnenje in tudi podal svoje pripombe. Države pa pričakujejo, da bomo 1. januarjem že tudi uveljavili programe in bodo začeli teči. Tega si že komisija, pa tudi prejemniki. prejemniki, za njih je vse to namenjeno, pričakujejo dobre rezultate. Če bomo imeli dobre rezultate, bo tudi izvajanje boljše in to je zelo pomembno. Pa še nekaj bi dodal. Odbor za regionalni razvoj pravi, da ne želi mešati strukturnih skladov z EFSI. To razumem glede na to, da danes tega še nismo opredelili. Tudi ne vemo, kaj pomeni FC2. Te opredelitve moramo imeti, da bomo vedeli, ali je tako mešanje sploh možno. Ponavljal sem in tudi gospod Olbricht je to podprl, te moje pomisleke, v smislu, da se pač bojimo, da bi strukturni skladi bili izčrpani in bi jih preusmerili v bogatejše regije. Komisija pravi, da se strokovni skladi običajno uporabljajo tam, kjer je to potrebno. Običajno. To je zelo slaba opredelitev. Ne bi smeli reči običajno, temveč bi morali reči, da se to namenja kohezijskim regijam. Točno v teh regijah denar najbolj potrebujo, da ne bomo torej presmerili sredstev iz revnejših v bogatejše regije. Zelo se veselim, da je tudi računsko sodišče danes tukaj z nami. Poročila smo si prebrali in podpiramo jih. Počakati moramo tudi še na delavnico, kajti naši poročevalci, naša poročevalca sta že predstavila težave, s katerimi se soočamo. Ne strinjam se z vsemi, vendar pa vseeno me zanima, kaj pravi na to komisija, pa tudi kaj pravi na to računsko sodišče. Seveda moramo vse skupaj poenostaviti, vendar pa, če se bomo vrnili na to, kar je bilo veljavno do sedaj, potem to gotovo ne bo pomenilo poenostavitve. Razmere so zapletene in naših poblastil ne smemo oddati. Če pa bomo zavrnili vse spremembe, potem ne bomo naredili nobenega napredka. Zato današnje delavnice pričakujem veliko in zelo me zanima, kaj bo tudi komisija povedala. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospa Ines Alaja Sender ni prisotna. Gospod ali tudi ne. Indrek Tarant tudi ni tukaj. Bart Štes tudi ne. Ilja Dnirja da. Marko Vali. No, tako smo šli preko seznama poročevalcev v senci. Zdaj pa naslednji, gospod Van der Kamp za odbor Tran. Izvolite. Ik heb de eer om de rapporteur te zijn op basis van... Eh, Hvala lepa. Na podlagi 54. člena sem poročevalec v odboru za promet in uh, pravočasno bomo pripravili mnenje eh, glede uh, poročila naših kolegov. Najprej bi se želel zahvaliti gospe Gresle in gospodu Ešvortu za izredno podrobno opravljeno delo in upam, da bo uh, to prineslo koristi za financiranje področja za promet. Imam pa pripombo v zvezi z predlogoma sprememb 4 in 5, ki jo je vložila gospa Gresle. Neformalno sem o tem s kolegico že govoril, ampak kar zadeva omenjena predloga sprememb 4 in 5, v katerih želi gospa Gresler črtati stavek as well as for commercial finance institutions and investors, In to nam povzroča težave. Mi namreč ne želimo, da bi se blokirala sredstva iz zasebnega sektorja, ampak bi želeli, da bi oni upravljali z evropskimi skladi oziroma sredstvi, tako da upravljanje teh zasebnih sredstev bi moralo tudi ostati v rokah Evropske komisije, vendar pa bi morali še vedno dopustiti možnost za eh, te zasebne prihodke in eh, iz gospodarstva. Tako da prosim gospod Gresle, da si te predloge spremem še enkrat natančneje pogleda. Hvala lepa za to pripombo. Gospod Fernandeš, izvolite. E Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi želel čestitati poročevalcem v odboru za proračun smo bili itak že prepričani o tem, da sta poročevalca v tehničnem smislu zelo podkovana in da bo njun prispevek eh, zelo pomemben. Načeloma se seveda vsi strinjamo s tem, da je treba zmanjšati birokratsko breme, poenostaviti postopke in da moramo nadaljevati z delom v tej smeri ter se pri tem zauzemati za to, da bodo sredstva uporabljena na pravilen način in da bo pri tem vse čas upoštevana preglednost. Kar zadeva Evropski sklad za strateške naložbe EFSI in eh, strukturne sklade, je nekoliko zaskrbljujoče to, kar smo ravno kar slišali. Namreč ti dogovori o partnerstvu o partnerstvu, kjer države članice uporabljajo ali nameravajo uporabiti strukturne sklade za naložbe, za ustvarjanje uh, Eh, finančnih inštrumentov, to je nekoliko problematično in tega ne moremo preprečiti. In to je zelo pomembno, zato ker EFSI in drugi finančni inštrumenti niso konkurenčni in tudi ne morejo nadomestiti sredstev iz skladov za kohezijsko politiko, temveč se morajo z njimi nekako uravnati, uskladiti. Podal sem že primer nedavno. Namreč, če imamo projekt za naložbe, ki se deloma financira s strukturnimi skladi, pa bi se moral ta delno financirati tudi z drugimi finančnimi inštrumenti, naprimer z eh, strukturnimi skladi za naložbe, kakršen je tudi Junkerjev načrt. V našem primeru, v primeru Portugalske, eh, ti strukturni skladi za naložbe praktično ne morajo biti uporabljeni za eh, izgradnjo infrastruktur. Velik, velik del teh skladov je namenjen za gospodarstvo, za spodbujanje človeških virov, za zaposlovanje. In zato je zelo pomembno, da imamo že na samem začetku možnost, da oba vira sredstev lahko združimo. Torej, tako sredstva iz kohezijskih skladov, kot sredstva iz um, sklada za strateške naložbe. Uh, tukaj sicer stvari ne smemo mešati, sicer bi opredelitev sklada za strateške naložbe EFSI pač ponavljam ta imena, ker jih ne smemo mešati. Eh, Torej, to bi pomenilo, da bi bil EFSI nek dodaten vir, da bi se lahko uporabil za financiranje tistega dela naložb, ki jih ne moremo financirati iz, iz strukturnih skladov. Naprimer, če imamo sklade za kohezijske sklade, za ki bi jih uporabili za prenovo neke stavbe in, eh, ali, pa, ali te dvorane. In če ta sredstva ne bi zadoščala, bi jih lahko dopolnili se sredstvi iz EFSI-ja. Podal sem takšen primer. Kakorkoli, tukaj gre za to, da se zagotovijo strategije, za to, da bomo lahko cilje, ki jih zasleduje kohezijska politika in cilje, ki jih zasleduje EFSI, uresničili, ne, da bi jih, uh, da bi ene nadomeščali z drugimi. Torej, pri tem pa je treba iskati potrebno sinergijo. Pri naložbenih platformah moramo imeti možnost, in to je tudi zaželjeno, da bi imeli projekt, ki se lahko financira iz strukturnih skladov, pa drugi projekt, ki se naprimer financira iz sklada EFSI in potem bi lahko imeli še nek tretji projekt, pri katerem bi se del tega projekta financiral iz strukturnih skladov in drugi del pa iz EFSI-ja. Eh, Konkreten primer. V moji državi, na portugalskem, i imamo na voljo 150 milijonov sredstev ovih strukturnih skladov za celo državo, za vse projekte. 150 milijonov. To pomeni, če bi želeli dokončati neko omrežje tam, kjer ta že e, obstaja, bi lahko uporabili teh 150 milijonov in potem, pa ker to ne bi bilo dovolj, bi potrebovali še dodatna sredstva. In tukaj bi se lahko. E, financirali iz EFSI-ja. Pa še nekaj, EFSI ne more nadomestiti kohezijske politike, da bodo stvari jasne, ampak lahko prispeva k dobremu izvajanju kohezijske politike, k izvedbi najboljših projektov in uh, to zaradi te sinergije med uh, skladi in zato uh, pozivam poročevalce, da je prav ta sinergija med skladi to, za kar se zauzemamo in zato morate doseči to, da bo to možno. Hvala. Hvala lepa, gospod Fernandež, da pa gospod Olbricht, izvolite. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Naj izpostavim dva elementa. Dva predloga sprememb. Naj pozdravim predlog spremembe, potem kar je dejal gospod Fernandez. 109, predlog spremembe 109, kjer črtamo možnost dodatnih sredstev za države članice, ki bi jih zahtevale za tvegano komponento IFC-a. To je zelo dobro. In mislim, da je pomembno, da vseeno imamo možnost za države članice, da so bolj proaktivne, prožne in dinamične. To je torej dobro. Ne smemo dovoliti prenosa sredstev iz ene politike v drugo. In potem še en predlog spremembe, tudi ta je zanimiv in pomemben za nas. To je vprašanje poročevalcema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 Mislim, da bi to morali opredeliti. Hvala. Si, Žešu Kalmel. Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim obima soporočevalcema. Mislim, da smo videli, da smo uporabili že veliko izkušenj in da je predlog uporaben. Da nismo samo abstraktni. Naj izpostavim, da si moramo biti na jasnem, da z vsakim dodatnim finančnim instrumentom, z vsako dodatno pristojnostjo, ki si jo želimo imeti kot EU, ste tudi zapletenost sistema. In če je vse skupaj bolj zapleteno, je tudi bolj nepregledno, tako navzven kot navznoter. Sam moram priznati, da ne razumem vseh mehanizmov vzajemnega financiranja. Delno je to že precej zapleteno. Mislim, da si moramo biti na jasnem, da moramo poskrbeti za jasne omejitve, določeni ukrepi, ki se lahko financirajo prek večjih programov, čeprav tudi posredno, niso dobri. To potem tudi postavlja vprašanje, ali resnično želimo doseči cilje, ki so opredeljeni. Naprimer, kolega Fernandez, ki je dejal nekaj v smeri, da bi naprimer lahko financirali določeno eh, gradnjo stavbe, pa je to potem en ukrep, če bi pa potem notranjo opremo ločili in potem še odprtje, slovesno so podprtje, potem bi imeli en projekt, ki bi bil razdeljen na različne dele in potem nihče več ne bo sposoben imeti nadzora nad vsem. Ne bomo vedeli, ali smo dosegli cilje ali ne. Zato mislim, da je zelo pomembno, da rečemo, če želi EU ukrepati, potem da po jasno opredeljenih kriterijih, ampak samo po teh, ne pa usporedno, delno tudi po usporedno opredeljenih kriterijih, kajti potem preglednosti ne bo več, ker bo preveč teh denarnih tokov. Hvala. V redu, tu se zdaj ukvarjamo res eh, predvsem zelo praktičnimi vprašanji. V svojem prejšnjem življenju sem uh, skušal črpati sredstva iz evropskih sredstev in Istočasno se je program nadaljeval, tako da v bistvu se ni nič spremenilo. Program je eh, namreč se je izkazal za zelo kompleksnega zaradi birokratskih ovir in proti temu se moramo učinkovito boriti. No, mislim, da prihajamo do konca teh prispevkov, ura je 14.53, mogoče bi lahko gospa, ki predstavlja računsko sodišče, še kaj povedalo, povedala, ampak glede na to, da je imela besedo že na začetku, pa vendarle boste zdaj lahko z gospodom Ashworthom odgovorili kolegom, tako da bomo okrog 15. Uh, eh, ta krok razprave zaključili. Torej, želite odgovoriti kolegom? Gospod Sarvama še, izvolite. Razmišljal sem, če imamo dovolj časa in če so vsi, ki sem jih spraševal na zoči, bi bilo dobro dobiti odgovor na moje dve vprašanje. Kolegi Fandenkampu, Predloga smo imeli 4 in 5. Seveda želimo pritegniti zasebni kapital, vendar pa za upravljanje javno, javnih organizacij, kar je tudi že sedaj bilo. Če želimo to drugače razumeti, seveda potem moramo to predelati, vendar pa eh, zasebni kapital je še vedno cilj. Imeli smo zelo kontroverzno razpravo, kar se tiče skladov. V besedilo je bila formulacija mej. Pravno pristojni so strukturni skladi. Torej, tudi če črtamo ta mej, ne bomo ničesar spremenili. Ključno je, kaj je v uredbi za strukturne sklade. In potem se lahko ravnamo v finančni uredbi tudi potem. Sama nimam mnenja glede tega. Mislim pa, da moramo paziti, kajti računsko sodišče svojem mnenju pravi, da če storimo to, lahko s tako operacijo celo potem premikamo izdelke večletnega finančnega okvira in tega ne smemo storiti. Gotovo moramo tu zahtevati in uvesti pojasnila. Predlagam pa, da damo besedo še komisiji in tudi gospodu Broku potem pa mora tudi še gospod Ašvar dobiti priložnost. Želite odgovoriti? Izvolite. Um, Hvala lepa. Naj povem nekaj o ceni vplivov in poročila, ki ga nismo pripravili. Zakaj ne? To je torej škatla zorodi, finančna uredba. In potem je pač potrebno zvati prava orodja, ki si jih želite uporabiti. Je pa predvsej nemogoče narediti oceno celotne finančne vredbe. Potem mora res pregledati celotno področje politik. To bi bilo neskončno veliko dela. Tako da mislim, da je ceno vpliva bolje izvesti bolj uspešno na ravni predlogov, na sektorskih pravnih podlagah. To sem želel pojasniti. Kar se tiče rezultatov, uspešnosti, mislim, da se o tem lahko pogovorimo. Progresivno, počasi bi se naj predstavili na proračunski okvir, ki temelji na rezultatih in ne dejavnostih. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo indikatorje za uspešnost, da jih nadziramo in o njih poročamo in da imamo potem tudi redne ocene. Ne želimo pa, da bi to postal samodejen sistem. Želimo si, da odločitev ostane politična, zato sta pristojna svet in parlament. Želimo pa samo obvestiti svet in parlament, preden se odločim, ne gre za samodejen sistem. In zato mislim, da potrebujemo ravnoteže med informacijami, rezultati in legitimno izbiro. To morajo imeti država članica in izvoreni poslanci, poslanci in poslanke. Toliko o tem. Hvala. Merci. Monsieur Ashford. Hvala lepa, gospod, gospod Ashford. Želite tudi vi še kaj odgovoriti? No, chairman, I think some... Ne, predsednik, mislim, da je večina bila že zajeta. Bom pa prisluhnil računskemu sodišču kar se tiče njihovega mnenja glede nekaterih predlogov, ki so bili podani. V redu, še nekaj minut imamo za računsko sodišče, ampak skoraj 15 je že ura, tako da gospa podpredsednica predlagam, da zdaj zaključimo z našim skupnim sestankom eh, v zvezi s osnutkom vašega poročila. In sprejmemo osebe, ki se bodo udeležile te delavnice od zdaj naprej, tako da eh, prekinjamo zasedanje začasno in o 15. pet minut nadaljujemo. Bo v redu tako? Hvala. Hvala. Hvala. Vous pouvez y aller parce que vous co-présidez. Hein.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 V redu, gospe in gospodje, vabim vas, da zasedete svoja mesta. V veselje nam je, da vas lahko sprejmemo na tem pomembnem sestanku oziroma na delavnici, ki je namenjena razmisleku o temah, kot so poenostavitev finančne uredbe. Komisija je namreč svoje najboljše strokovnjake ehm, spodbudila k pripravi besedila, ki se mu zdaj posvečamo in ki zadeva poenostavitev postopkov. Prisluhnili bomo tudi računskemu sodišču, ki nam bo podalo svoje prve pripombe o vsega, splošnih vidikih tega projekta, potem pa bomo še prisluhnili celi vrsti strokovnjakov, ki nam bojo podali svoja stališča, na podlagi katerih bomo lahko uh, pripravili lastno mnenje o tej poenostavitvi. Uh, ki ga bodo lahko upoštevali tudi vsi tisti, ki uh, jih zadevajo sredstva iz evropskega proračuna. Tako da to je gotovo zelo obetavno srečanje. Gospa sopredsedujoča, izvolite. Hvala lepa, da ste tukaj. Hvala vsem govornikom. Upam, da bomo izvedeli več o različnih tematskih področjih, s katerimi se ukvarjamo, naprimer proračun ki temelji na uspešnosti, kako bi lahko to izboljšali, bi lahko kaj dodali. Povabili smo tudi nekoga iz moje zvezdne države, to je čisto na ključje, ampak slišali smo, da ima socialni minister mnenje v zvezi s tem, zato smo želeli strokovnjakom z tega področja dati priložnost, da kaj povedo v zvezi s tem. Govorimo tudi o ESIF in o ESIF. Povabili smo tudi strokovnjaka, ki nam bo povedal, kaj v zvezi z to temo. Kolegi Fernandešu lahko povem, da smo zelo daleč. Dobro je, da lahko imamo takšno sodelovanje. Vprašanje je, ali lahko EFSI dobi denar iz strukturnih skladov. Tukaj smo bili kritični, smo rekli ne, ampak seveda mm, obstajati mora možnost komuniciranja, zato da se izvajajo skupni projekti. To je jasno, tako mora biti. Potem še vprašanje eksternalizacije nalog. Hvaležni smo, da nam bo pomagala agencija, ki se s tem ukvarja, da nam zadeve pojasni. V predlogu komisije je tudi zanimivi člen, ki pravi, da bi lahko za mnenje vprašali tudi državljane, preden se spremejo odločitve v zvezi z proračunom. Nismo podali pred, predlogov sprememb, ker še ne vemo dovolj. Zato je lepo, da imamo danes priložnost, kako bi to lahko praktično upisali ali vnesli v finančno uredbo. Kajti tukaj lahko imamo besedo lahko, ne pa mora. In potem še eno skrižje interesov. V predlogu komisije je zelo pomemben stavek, namreč Pravila glede navzkrižja interesov na evropski ravni naj bi veljale tudi na ravni držav članic, to je zelo pomembno. Povabili smo nekoga z Češke, gospod Vagenknih nam bo nekaj povedal o tem. Hvala lepa, dobrodošli vsi, mislim, da bi lahko kar začeli z računskim sodiščem. Pozdravljeni gospod Lazaru iz Evropskega računskega sodišča sem poročevalko, pa tudi predsednica odbora za proračunski nadzor. Hvala lepa za zelo dobro mnenje, ki ste ga pripravili, ki temelji na praksi. Veliko vaših priporočil smo prevzeli. Lepo bi bilo, če bi predlagali še več predlogov sprememb, kaj ti to res olajšuje naše življenje. Vaše predloge sprememb smo v veliki meri sprejeli ampak eh, vseeno nekaj moram povedati. Pri predlogih sprememb, ki ste jih predložili, ni šlo vedno za to, da bi v spredju bil samo interes računskega sodešča. Poskusili, si, poskusili smo razbrati bistvo iz vaših eh, bolj prozaično zastavljenih prispevkov. Upam, da nam je to dobro uspelo, kakorkoli že danes vam bomo prisluhnili. Dobrodošli in gospod Lazaru, izvolite, beseda je vaša. Gospod Artui, predsednik odbora za proračun, gospa Gresle, predsednica odbora za proračunski nadzor in soporočevalka, gospod Ashworth, soporočevalec, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa, da ste Evropskemu računskemu sodišču dali priložnost, da prispeva na tej delavnici, seveda v prisotnosti visokih gostov. Komisija vam je predstavila ambiciozen predlog za revizijo finančne uredbe zakonodajalec ima veliko nalogo, kajti oceniti mora predlog in v tej delavnici boste govorili o pomembnih vprašanjih, ki jih je treba obravnavati. Sodišče je delalo na tem in naša ekipa dobro ve, kaj pomeni prebrati več kot 900 strani pravnega besedila in spremljajočih razlag predlagane revizije. V predstavitvi se bom posvetil trem ključnim vprašanjem našega mnenja, na to pa bom nakratko spregovoril še o treh drugih elementih. Zaključil pa bom tako, da nam pomagate, da vam bomo lahko pomagali. Prvo vprašanje. Potreba po tem, da bi imeli poročanje na enem mestu, zato da bi zagotovili odgovornost. Mi se sprašujemo, ali komisija predlaga bolj združen način poročanja ali pa bo vsa poročila pač samo objavila v istem času. Po našem mnenju bi moral biti predlog s tem v zvezi bolj ambiciozen. Mislim, da bi morali upoštevati naše posebno poročilo o upravljanju. Če bi to storili, bi poročanje pri komisiji prenesli v sodobno dobo. Komisija je uvedla svežen o integriranem poročanju, ampak ne gre dovolj daleč. Finančna uredba bi morala od komisije zahtevati, da zagotovi enotno poročilo ali svežen poročil v skladu z najboljšo prakso na mednarodni ravni. To enotno poročilo bi moralo vključevati poročilo predsednika, povzetek dejavnosti in rezultatov leta, razpravo o tveganju in podati bi morali izjavo o tem, kako komisija zadeve nazira, prav tako bi morali imeti poročilo revizijskega odbora, kjer bi morali sedeti tudi zunanji člani. Ti elementi bi morali biti seveda ob drugih tradicionalnih elementih, te pa bi bilo treba dopolniti z srednje do dolgoročno izjavo o fiskalni vzdržnosti. Vse to pa bi moralo biti predstavljeno pravi čas zato da bi lahko mi revidirali račune in preverili druge podatke, zato da bi parlamentu in svetu lahko zagotovili neodvisno oceno o tem, kako je poroči, poročala komisija v okviru postopka razrešnice. Drugo vprašanje, to je povezano s prvim korakom mm, prehoda na proračun, ki temelji na uspešnosti. Torej, zagotoviti moramo pogojevanje glede uspešnosti kar nekaj zahtev imamo za to. Podpiramo premik na plačila glede na dosežene rezultate. Pozdravljamo prizadevanja za to, da bi poenostavili nepotrebno zapletene postopke glede porabe denarja. Razlaga komisije kaže, da bomo lahko financirali s pomočjo finančnih instrumentov. Ampak predlog družbe tudi spodbuja, da se prijavijo za neporadna sredstva, odpovedujejo pa se načelu neprofitnosti. Tega ne podpiramo. Po našem mnenju bi to lahko povišalo tveganje za neustrezno porabo in prav tako bi lahko povečalo zapletenost. Tretje vprašanje je poenostavljanje odločanja. Komisija zahteva več prožnosti v proračunu. Predlog vključuje različne spremembe, ki bi lahko povečale kompleksnost. Ustvarili bomo dodatne rezerve in uvedli dodatne izjeme glede načela anualnosti. Prav tako bi lahko prišlo do prenosa obveznosti brez potrditve proračunske oblasti. Tudi proračunski prenosi še dodatno kažejo, da po nepotrebnem zapletamo. Enako velja za notranje dodeljena sredstva. Predlog komisije poveča število kategorij in omogoča, da so notranje določena sredstva porabljena drugače kot mišljeno na začetku določena sredstva bi morali zmanjšati, kajti te, ta sredstva bi morali obravnavati kot splošne prihodke. Proračun 2017, na primer, je zmanjšal sredstva za neposredno pomoč kmetom za 2,3 milijarde evrov, to pa je odražalo notranje premestitve zaradi korekcij. Po našem mnenju bi bilo bolje, če bi vključili pričakovano celotno vsoto podpore in potem bi 2,3 milijarde evrov v obliki korekcij vključili kot eh, splošne prihodke v proračun. Ampak to niso edine vprašanja, ki jih obravnavamo v poročilu, še tri bom nakratko omenil. Prvič, vidimo, da bi glede finančnih posredovanj lahko govorili o pozitivnih elementih, ampak vseeno mora komisija še marsikaj pojasniti. Naprimer, kaj želijo doseči s svojim predlogom? Naprimer, kako bo skupni sklad deloval in kako se bodo izračunale pristojbene glede uspešnosti. Drugič, določene določbe omogočajo kombinacijo instrumentov v različnih delih finančne uredbe in to domnevno nasprotuje poenostavitvi. Predlagamo, da komisija zagotovi varovala, zato da bodo takšne kombinacije spoštovale pravila glede sofinanciranja in državne pomoči. In tretjič, ne podpiramo razširjenje skrbniških skladov na notranje politike. Ta predlog prihaja prek malo, kajti zdaj smo jih eh, uvedli na področju zunanjih odnosov, zaenkrat pa še ni ustreznih dokazal, da bi ta razširitev bila smiselna. Na koncu želim povedati še nekaj. Lepo prosim, da nam pomagate, da vam bomo pomagali. Mi smo neodvisni zunanji revizorski organ Evropske unije. Zdi se, da bi ta predlog lahko določil naše metode dela in tega ne smemo dopustiti. Sodišče se ne strinja s predlogom, da bi vnaprej določili, kako poročamo o svojih ugotovitvah v posebnih poročilih. Namesto, da se posvečamo izgledu naših poročil, bi finančna uredba nam morala pustiti proste roke. Povedati želim, da nas predlog spremembe 208 še posebej skrbi. Preden zaključim, želim odgovoriti tudi na vprašanje gospoda Sarvame. In sicer, zakaj ni definicije rezultatov V svojem mnenju smo povedali, da komisija spreminja načelo zdravega ali dobrega finančnega upravljanja do na načelo uspešnega dobrega upravljanja. Ampak uspešnosti ne definirajo v svojih priporočilih, pa jih seveda mi toplo vabimo, da to storijo. Omenim lahko letno poročilo iz leta 2015. V tretjem poglavju smo podali definicijo uspešnosti v okviru štirih stebrov, vnos, iznos, rezultat in učinek. Komisija mora zagotoviti opredelitev in poskrbeti, da bodo vsi akterji zadeve razumeli enako. imeti moramo skupno razumevanje uspešnosti. Imeti pa moramo seveda tudi skupne kazalnike, ki se bodo uporabljali konsistentno. Gospa Gresle, gospod Artui, gospod Ashworth, spoštovane poslanke in poslanci, želimo vam pomagati pri izvrševanju nadzora. Naše mnenje glede predloga revizije finančne uredbe obozarja na pomembna vprašanja, ki potrebujejo vašo pozornost. In seveda smo vam na voljo za morebitne vprašanja. Hvala. Euh, no, zaenkrat se moramo zahvaliti gospodu Lazaruju za podane pripombe. Zdaj pa bomo seveda lahko izmenili mnenja tudi z našimi kolegi v zvezi s tem sporočilom. Zdaj pa najprej, kar zadeva te prihodke, ki jih to zadeva, ali ne bi morali bolj globalno si postaviti vprašanja v zvezi s temi prihodki, ki prevladujejo v proračunu Evropske unije in potem drugič, ali bi lahko imeli tudi izdatke takšne narave. Namreč videli smo že, da je recimo tudi eh, Evropsko sodišče odločilo v nekaterih primerjih, da je bilo to prepozno dogovorjeno. Tudi v zvezi z določenimi sredstvi, ki se posredujejo neposredno državam članicam in tudi, kadar imamo sankcije, je to, te sankcije treba eh, plačati iz evropskega proračuna. Tako da, kadar imamo take izdatke, ali se pri tem upoštevajo tudi prihodki iz naslova sankcij? Vidimo lahko, da je dober razlog za to, da bi imeli zunanje določene prihodke, kajti države članice si želijo, da bi ta denar porabili na posameznih področjih. Naprimer, poglejmo si Erasmus. Ampak ne vidimo pa razloga, da bi imeli notranje namenske prejemke in da bi naprimer v okviru proračuna za kmetijstvo imeli korekcije. Proračunski organ pa potem ne bi imel besede pri porabi. Zato predlagamo, da ne bi imeli notranjih namenskih prejemkov. Gospod Fernandez. Gospod Fernandez. Hvala, gospod predsednik. Kar zadeva sklad za pomoč beguncem v Turčiji. Za ta sklad smo uporabili model External Assigned Revenues. Na ta način smo v navednicah primorali države članice, da so spoštovali svoje zaveze in v nasprotju s skrbniškimi skladi smo tako lahko zagotovili nadzor vsaj pri razrešnici v zvezi s tem. In sprašujem naslednje, kakšne so možnosti, da bi ta sklad za begunce v Turčiji uporabljali oziroma imeli, ne da bi imeli skrbniške sklade, torej ne da bi imeli external assigned revenues. Kaj je tukaj vmes? Namreč nekaj tukaj upoštevajo države članice, česar računsko sodišče ne upošteva in sicer države članice določijo nek prak in ga nočejo eh, preseči in tudi z external assigned revenues se ta prak ne preseže. Uh, in to je to, za kar so se izjemajo države članice, da lahko rečijo, da nekega praga niso presegle. Ampak, če nek splošni izdatek, nek normalni izdatek presega ta prak, kaj bodo države članice rekle, ne, tega ni možno uh, financirati, zato ker to presega prak, ne vem, no. Sam tudi ne marem teh external assigned revenues, ampak to je edina možnost, ki jo imamo za to, da imamo neko rešitev, ki ni povsem medvladne narave in da si lahko hkrati ogledamo, na kakšen način se to izvaja. Alternativa tem prihodkom pa so sredstva, ki se vzpostavljajo na medvladni ravni, med državami članicami in kaj, vprašati se moramo, kaj lahko pri tem načinu predlagamo in kako, uh, si lahko, kako lahko izbiramo med slabimi možnostmi. Hvala. Naj pojasnim, da nas zunani namenski prejemki sploh ne motijo ali zunanji skrbniški skladi. Ne. Govorimo le o notranjih namenskih prejemkih. V svojem mnenju smo tudi jasno povedali, zakaj tega ne podpiramo, kajti to je v nasprotju s preglednostjo, prav tako pa ne daje parlamentu možnosti, da parlament vpliva na porabo. Hvala. Torej, vsi prihodki morajo biti zavedeni pod prihodki in vsi izdatki pod izdatki. Mislim, to je načelo enotnosti in univerzalnosti proračuna. Skrbniški skladi in proračunski sateliti, to so pa posebnosti, ki ne prispevajo k preglednosti oziroma poštenosti javnih financ. No, ampak vaše mnenje glede tega vsega, gospod Lazaru, to je mnenje petega senata računskega sodišča. Vaše mnenje je vendarle precej kritično do tega osnutka za poenostavitev finančne uredbe ali lahko potrdite to, ta naš vtis, da je to mnenje zelo kritično in sicer, da menite, da to ne bo uh, res doseglo zastavljenih ciljev in da ima lahko to celo škodljive posledice. Thank you, Chair. Hvala, gospod predsednik. Sporočilo v našem mnenju je, da gre predlog komisije v pravo smer, vendar ne dovolj daleč. Veliko je izjem, ki zadeve zapletajo in jih ne poenostavljajo. In tako naprej gre torej za korak v pravo smer, ampak čaka nas še kar nekaj dela. Hvala. Zdaj pa vabimo gospoda Matijasa Bola ministra za socialne zadeve in integracijo v deželi Bad Württemberg. Gospe in gospodje, gospe poslanke, gospodje poslanci, hvala lepa, da ste mi dali možnost, da danes govorim pred vami. Torej, v veliko veselje mi je, da sem danes tukaj, da vam predstavim možnost za upravni organ ESF glede izvajanja proračuna na osnovi uspešnosti. V Baden-Württembergu imamo operativni program ESF, ki je majhen 260 milijonov evrov. osnovne stroške socialnih izdatkov krijejo druge agencije, ampak to je vseeno zelo pomembno za nas. V glavnem pa to uporabljamo za to, da razvijamo nove instrumente, naprimer za boj proti dolgoročni brezposobnosti. V zadnjih letih smo imeli kaj nekaj uspeha. Številne instrumente so financirale druge agencije, potem ko je poteklo financiranje v okviru ESF kakšni so praktični izzivi za upravni organ v zvezi z proračunom, ki temelji na uspešnosti. No, bolj kot je instrument inovativen, težje je predvideti uspešnost in rezultate. Naprimer, razvoj dogodkov na trgu dela je težko ali celo nemogoče predvideti sedem let vnaprej. Prav tako obstajajo spremembe operativnega programa, to je mogoče, če se pojavijo nove razmere, ampak to je zelo težko izvesti, prav tako pa potrebujemo veliko živcev in uloženih delovnih ur. Problem je, da izvajanje proračuna na osnovi uspešnosti ustvarja svoj zagon. Sveda, upravni organ mora sprejemati odločitve, ki se izogibajo tveganju. Seveda gre za porabo dagoplačevalskega denarja in to pomeni, da se intervencije ESF namenjajo najbolj predvidljivim področjem. In tukaj prihaja do napetosti. Zakaj? Kaj ti najbolj predvidljiva področja morda niso enaka najbolj nujnim ali najbolj zaželenim področjem v državi članici? vsaj ne z vidika določene države članice. Zato lahko pride do nevarnosti in neželenih učinkov. Zakaj? Zato, ker se posredovanja posvečajo tistim skupinam ljudi, ki obljubljajo hitre in izmerljive rezultate. Naprimer, to najbolje izraža formula okrepimo najmočnejše, na ostale pa pozabimo. Naprimer, Skupina ljudi, ki so dolgoročno brezposobni, je zelo raznolika. Nekateri so blizu trga dela, drugi so daleč stran in problemi so zelo resni in tudi zelo kompleksni, naprimer duševne motnje ali odvisnost od drog. V okviru tega izvajanja proračuna se bo ESF posvečal tistim, ki so najbliže trgu dela, ne pa tistim, ki potrebujejo še več pomoči za to, da bi našli delo. Prav tako, če prejdemo na naslednje ključno vprašanje, upravni organ sprema določene odločitve. Kajti? Prednost se daje dobro preizkušenim ali potrjenim instrumentom. In tudi tukaj prihaja do napetosti. To je v nasprotju z, naprimer, socialnimi inovacijami. To pomeni, da bi lahko preizkušali in razvijali nove instrumente. Deveti člen uredbe pravi, da je naša naloga, da smo inovativni na socialnem področju. Smo v čevljih upravnega organa, zato moramo razmišljati tudi o prejemnikih. Tudi prejemniki se morajo izogibati tveganjem. V Baden-Württembergu gre običajno za neprofitne organizacije, to so dobrodelne nevladne organizacije, ki imajo le malo finančne rezerve. Po eni strani ne smejo imeti dobička, po drugi strani pa se lahko znajdejo v finančnih luknji, kar bi jih lahko pripeljalo do bankrota, potem ESF postane neprivlačna opcija. Seveda upoštevati pa moramo že dobro znana in nerešena vprašanja glede birokracije. Naj še enkrat povzamem. Izvajanje proračuna na osnovi uspešnosti z finančnim sistemom vzvoda ustvarja lasten zagon. Uspešnost se preoblikuje v združljivost in združljivost potem pretehta nad drugimi dejavniki, kot so naprimer inovativnost. Prav tako dobro znani instrumenti izrinijo preizkušanje novih pristopov in to lahko ima odvračilni učinek na prejemnike, če je to za njih tvegano in ne nazadnje še to, to lahko vključuje tudi strukturne pomakljivosti za tiste, kateri Socialni problemi so preveč zapleteni, če jih ne moremo hitro rešiti na merljiv način. Hvala. Ja, viel, viel dank in Hvala lepa. V takšnih trenutkih človek res ne ve, ali bi se kar udali, ali bi nadaljevali, ali pa bi pripravili kakšno novo zamisel. Kaj bomo torej storili? Kaj nas čaka? Odbor Kont si je vedno zastavljal naslednje vprašanje. Boj proti brezposobnosti mladih. Kaj se bo zgodilo s temi milijardami, ki smo jih porabili v ta namen? Rezultata še ne poznamo, zato ker ni nekih statističnih podatkov, ni obveznosti poročanja v zvezi s temi vprašanji. Kaj nam svetujete vi, lepo prosim? Jaz veseljem, najlepša hvala z vidika ESF in upravnega organa bi bil moj predlog, da ne urejamo ali urejate vsega, pustite nekaj manevrskega prostora za preizkušanje, če imamo nek manevrski prostor brez finančnega domoklejevega meča, potem bi to bilo odlično. Dobro bi bilo, če bi lahko kaj preizkusili, kajti to je tista prednost ESF-a pred drugimi programi, ki jih imamo na voljo. Hvala lepa, gospod Fernandeš. Eh, merci. Hvala lepa. Vedno ustrajam na usklajevanju finančnih inštrumentov in še zlasti strukturnih skladov in pogovorimo o inovacijah, torej socialnih inovacijah, se tam veliko govori o finančnih inštrumentov. Tih EAZI je tudi eden izmed njih. In moje vprašanje je naslednje, seveda se pri tem zahvaljujem za vaš prispevek. Torej, če skušate uskladiti Evropski socialni sklad, torej izmed Evropskih strukturnih skladov z naložbenim skladom, kako to deluje. Če pa tega ne usklajujete, pa jaz vendarle mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko tukaj zagotovili neko sinergijo. Namreč inovacije na socialnem področju so gotovo lahko vezane tudi na finančne inštrumente, kakršen je eh, FC oziroma EASI. No, pa še nekaj, na kar je upozoril naš poročevalec. Kako lahko pri tej uporabi skladov predvidimo rezultate? In tukaj bi res želel od računskega sodišča, da nam ponudi odgovor na to. Torej, kako lahko predvidimo rezultate pri uporabu sklada, kakršen je ta sklad? Vedno je namreč lepo, če govorimo o performance-based budget, budžet, ampak zelo dobro bi bilo, če bi res lahko bili učinkoviti na koncu koncev in razpolagali z rezultati. Prognozo je vedno eh, lahko postavljati potem, ko je igra že končana, ne, po igri vsak zmagovalec. Ampak ravno tako je res, da bi lahko imeli ravno nasproten učinek. Naprimer, lahko si zastavimo zelo malo ambiciozen cilj, tako da bomo potem lahko rekli, krasni so rezultati, ki smo jih dosegli, zato ker smo presegli cilj, ki smo si ga zastavili. Tako da to je lahko tudi eh, nekoliko slabo zastavljeno. In zato je moje vprašanje naslednje, kako lahko zagotovimo performance-based budget in kako lahko zagotovimo njegovo Eh, črpanje oziroma izkoriščanje, tako da bomo zagotovili dobre rezultate. Hvala. Predsednik, no, sprašujem se, ali mogoče s to uredbo ne zasledujemo preveč ciljev, zakaj v bistvu gre? Gre za porazporeditev sredstev med države članice. Države članice so tiste, ki prispevajo Tukaj gre za solidarnost, nekatere države prispevajo v veliki meri in pridobijo tega zelo malo, druge pa v nasprotno dobijo več, kot prispevajo. To je pač solidarnost. In ali zato potrebujemo tako zelo zapleteno uredbo, ki v bistvu eh, vnaša samo zmedo, omenili ste eksperimentiranje, inovacije. Kako lahko eksperimentiramo in inoviramo in pridemo do zahtevanih uh, odgovorov. Naprimer, tudi ta pilotni projekt na področju izobraževanja in dolgoročne mobilnosti. Za inovacije potrebujemo nek nepretok okvir, zato da bomo lahko dosegli kar čim več. Deležniki vedno tudi osebno prispevajo k temu in to je hkrati tudi zavora za uh, izdatke, ki bi jih tukaj želeli. Tako da poslušajte, no, postopke bi morali poenostaviti in uh, ne z njimi obremenjevati operaterjev na terenu, kjer se so stvari res uh, uh, obupne, ko si jih pogledamo. Gospod Srvama, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala. Gospod Bol za zelo jasno in razumljivo predstavitev, ampak nečesa ne smemo pozabiti. To je pristop Ministrstva za socialne zadeve. Seveda, izogniti bi se morali preveč simplističnim odločitvam ali ponujati preproste rešitve za opredeljevanje meril za rezultate ali učinek. Po drugi strani pa se sam ne bi želel odpovedati iskanju najboljših meril za učinek in rezultate na področjih, kjer je to seveda mogoče. ne smemo kar tako sprejeti zamisli, da se zdaj pojavlja avtomatski zagon. Mislim, da gre tukaj za veliko poenostavitev problema. Obstajajo različni problemi in mislim, da je treba upoštevati različna merila za učinek in merjenje rezultatov. Hvala. Monsieur Colmel a demandé la parole. Gospod Colmel, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Bolu. Hvala za njegov prispevek. Strinjam se s tem, kar smo slišali, ampak eh, še nekaj bi bolj natančno opredelil. Seveda nismo zato, da se ne bomo lotili naloga, ker je pač težja. Proračun, ki temelji na rezultatih, ne pomeni, da ga lahko izvajamo kar po svoje. V številnih državah, tudi v Nemčiji, lahko potem vidimo, da imamo absurdne utemelitve za najbolj nenavadne izdatke z nekimi kocijenti, ki sploh nimajo smisla. To bi res bila pretirana birokracija. No, pred tem se moramo obvarovati, ampak obstaja določena področja, po mojem mnenju, kjer bi lahko to vsaj poskusili in, in prepričan sem, da bi lahko to na številnih področjih uspešno izvedli. Torej, naprimer, Evropski solidarnostni sklad. Če gre za solidarnost, potem, po mojem mnenju, to pomeni pomoč ne gre toliko za to, da bi imeli nujno opredeljive cilje. Ne. Pomoč bi se morala nanašati na neko področje in potem pomagamo. To je solidarnost. In prepričan sem, da potrebujemo solidarnost v Evropi, še veliko več, kot smo jo videli do sedaj. Ampak, če ob enem govorimo, da želimo omejiti birokracijo, obstaja lep pristop. Razmisliti moramo o tem, kdo vse potrebuje solidarnost. Dobro veste, da sem že enkrat podal predlog, da bi bilo dobro, če bi odprto in brez predsotkov razpravljali o tem, ali ima smisel, da neto uplačnice uplačujejo relativno velike zneske v Evropo, potem pa delno dobijo te zneske nazaj. Sam zagovarjam tezo, da je probleme mogoče dobro rešiti če se problema lotimo tako, kot je treba. Za Nemčijo bi to pomenilo, da smo seveda zvezdna država in v moji zvezdni državi Baden-Württemberg je glavno mesto Študgard in uprava v Študgardu mnogo bolje ve, prav gotovo, kako se rešujejo problemi v Baden-Württembergu. -Württemberg, Baden kot v Berlinu in v Berlinu oni to bolje vedo, kot mi tukaj v Bruslju. Torej, zakaj pri financiranju torej denar teče iz Baden-Württemberga v Berlin in potem v Bruslju in potem ga dobimo nazaj. In to potem povezujemo z uredbami in pravili, ki morajo biti zapletena zaradi 28 držav članic. Morda je to nepriljubljeno in morda bo to šlo v smer Margaret Thatcher ampak morda bi bilo dobro, da bi odkrito govorili o tem. Po našem mnenju bi lahko poenostavili proračun in pravila. Nisem zato, da bi zmanjšali prispevek Nemčije. Ne, prispevek Nemčije je dober prispevek za Evropsko unijo, ki dobro deluje, ampak lahko bi delovali še bolje, če bi bili bolj preprosto zastavljeni. Hvala, gospod Ashworth. Gospod predsednik, hvala lepa. Lepo je, da imamo to razpravo, kaj te uspešnost pri proračunu je nekaj, o čemer sem na dolgo in široko razmišljal. Preden podam svoje komentarje, lepo prosim, da veste, da podpiram ta koncept. Troje želim povedati. Prvič, uspešnost pri proračunu in poenostavljanje, to je protislovje če želimo vnašati kazalnike, potem zadev ne bomo poenostavljali. Takoj pride do napetosti. In drugič, zelo težko je dobiti merljive rezultate, če po eni strani obravnavamo vprašanja, ki jih je mogoče kvantificirati, ampak kako bomo upravljali z kvalitativnimi vprašanje. To je nekoliko bolj zapleteno. In tretjič, v računovodstvu v javnem sektorju, tukaj imam izkušnje, sam se pojavlja nevarnost. Namreč, če gremo v spodbujanje kulture uspešnosti in če oblasti spodbujamo, da se lotijo lažje dosegljivih rezultatov, potem bodo oblasti zanemarile tiste težje dosegljive rezultate, čeprav bi se morali verjetno posvečati prav temu. Iz napačnih razlogov spodbujamo in podpiramo napačne ljudi zaradi te kulture uspešnosti in konec koncu ne dosežemo rezultatov, ki smo jih želeli doseči. To so moji trije pomisleki. Ja. Pazljivi moramo biti pri kazalnikih. Ti namreč povzročajo optimizacijo. In dober primer za to je delovanje parlamenta. Gospod Sarvama in potem gospod Manka. Uh, Del te razprave smo že imeli na prejšnjem srečanju med drugo in tretjo uro. Tisti, ki niste bili tam, naj ponovim kaj sem povedal. To je to. To je, zakaj moramo delati na opredelitvah. Zato, da na koncu ne bomo reševali najlažjih nalog na začetku in da ne bomo padli v pasti, ki jih je opisal gospod Bolj.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 Neto plačnica dobi del denarja nazaj, če se to ne porabi. To pomeni, da obstaja interes za to, da se denar ne bi porabil. Zato je lahko počasno izvajanje za koga tudi dobro. To pomeni, da se potem denar ne vrne nazaj, ampak se prenese v naslednje obdobje, zato da bi vse skupaj delovalo bolje. Hvala. Madame Maletič. Gospa Maletič. Hvala lepa. Mislim, da je izvajanje proračuna na podlage uspešnosti neizogibno. podpirati moramo rezultate in imeti moramo kazalnike, da vidimo, ali so bili rezultati doseženi ali ne, ali smo dosegli napredek ali ne. Ampak strinjam se tudi s tem, kar je povedal naš eh, govornik. Veliko ovir je pri dobrem izvajanju proračuna na osnovi uspešnosti. In zato moramo biti pozorni, ko si zastavljamo cilje. Naprimer, ponderje bi morali imeti, če je nekaj preproste doseči, če se nekaj vedno znova ponavlja, zato ker je mogoče rezultate, rezultate doseči hitro, potem je pač ponder manjši, nižji. Če pa gre za nekaj novega, inovativnega, potem je ponder večji. potem pa bi to imelo tudi več vpliv na rezultate. Bien, pour conclure, monsieur Boll, que vous inspire les No, in za konec, gospod Boll, kako vas je navdahnila ta razprava, ki ste jo ravno kar poslušali? In kaj lahko poveste v odgovor? Hvala lepa, da ste mi dali še eno možnost, finančni instrumenti v Baden-Württembergu ne delujejo tega, ne uporabljamo, kar zadeva cilje, dejansko se pojavlja problem. Na enem področju smo že zdaj pri več kot 100 odstotkih. Predpisi pa zdaj zahtevajo, da uložimo predlog spremembe. Sprašujemo se, koliko je to smiselno. Dobro, gospod predsednik ko ste rekli, inovacije potrebujejo manj strok okvir, tukaj se z vami ne bi mogel bolj strinjati. Najlepša hvala. Ja, hvala lepa, tudi sama sem se nekaj naučila. Inovativne dele moramo obravnavati drugače kot vse druge dele. Ne bom eh, živcirala, so predsednika, ampak o vseh uredbah, smernicah in izvedbenih pravilih, ki jih imamo. Me zanima, gospod Bol, ali veste, koliko strani ali odstavkov ste morali upoštevati za to vsoto? Hvala. Gospod iz Efre je imel prispevek. In ko je spregovoril, je na mizo vrgel en kup papirja, mislim, da je bilo vse skupaj 2500 strani. To je problem. Pravil je preveč in vse skupaj smo zelo natančno izpilili, ampak zaradi vseh teh pravil so ljudje preobremenjeni. Strokovni odbori mislim, da imamo veliko dela tukaj za opraviti. Več dela, kot bomo opravili mi, bolje bo to na terenu. No, mislim, da smo se tu dotaknili ključne točke. V bistvu imamo pri tem dve zadevi. Eno so vlade, ki želijo priti nazaj do sredstev, ki so jih namenile v proračun. In ko imamo večletno obdobje, ima pri tem vsak svoj delež praktično do evra natančno in potem v bistvu vlade žele, želijo te zneske dobiti nekako nazaj. No, mi je žal, če sem tako direkten, ampak tako stvari gredo. In druga zadeva, torej druga uspešnost pa je učinkovitost uporabe teh sredstev na področju zaposlovanja, socialne kohezije in gospodarske dinamike. Ampak zdaj smo prišli do neke stopnje, kjer se ti predpisi tako zelo prepletajo, da eh, imamo različne predpise, ki včasih zadevajo na deset tisoče evrov. To sicer res prinaša delovna mesta, včasih to v nacionalni oziroma regionalni in lokalni administraciji, ampak hkrati to prinaša ogromno uh, birokratsko breme v Evropi. Hvala lepa. Nadaljujemo. Sedaj Jorge Nunez Ferrer z Centra za evropske politične študije. O vprašanju EFSI-ja in ESIF-a. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, da ste me povabili so predsedojoča. Lahko vprašanje sem dobil. Evsi Esif, samo ena črka razlike, vse sta enaka. Ne, seveda nista. Naj. Torej, povem, da sem prebral vse omnibuse za nadzor vse galaksij in potem po določenem času sem se odločil, da bi se mogel, mogoče moral malo distancirati. Veliko je strokovnjakov tukaj, lahko veste podrobnosti, jaz se bom temu izognil. Ne bom, torej, gledal sem v svojega vrtička, temveč sem ogledal temelo za misel EFSI-a in ESIF-a. Takole, no, pa sem vse skupaj izključil. Napačen gum sem pritisnil, ha, zdaj bo pa šlo. Zdaj bo pa šlo. Torej, naj se vrnemo k temeljnim stvarem. To je vedno pomembno, pogledati na to z drugih plati. 20 let že zaostajamo, ko spremljamo proračun, se prilagajamo in nekako skušamo uveljaviti spremembe. Skušali smo biti prožni, prav tako smo bili akrobatski veliko krat je šlo za bolj mentalne operacije, niso pa to bile logične operacije. To nima veliko stika z realnostjo. Vidite, nisem ravno tehnični tip. Torej, najprej imamo vse te zapletene sisteme. Tam rdeč krok, večina eh? stvari, ki jih je tukaj, zunanje, notranje priporočeno, imate torej še eno galaksijo. Znotraj, kar nekaj nivojev tej galaksije je. In lahko obupamo, kaj pa storiti. Stvarjamo nova pravila, zato da pravila vladajo pravilom. Moram pa reči, da smo resnično že na točki, ko imamo napačno strukturo. iz ciljev smo naredili instrumente. Naprimer, imamo kohezijsko politiko, ki je razdeljena v različne dele. Potem imamo instrument za povezovanje Evrope, obzorje. Vse te različne cilje imamo in iz tega smo naredili ločene instrumente. Nepovratna sredstva imajo različna pravila, vsi sistemi imajo drugačno uporabo. GDI se ne pogovarjajo, institucije ne sodelujejo. Sedaj moramo sodelovati vendar pa iz vsakega cilja smo pravzaprav naredili instrument. In to ustvarja zelo zapletene sisteme. Vsak ima svoja pravila in svoja sredstva, ampak v bistvu imamo samo dva tipa instrumentov. Na srečo ni potrebno financirati vojske, bolnišnic, policije, nimamo tega. Tako da v bistvu imamo samo dva tipa instrumentov, to so nepovratna sredstva in finančni instrumenti. Torej, nekako smo zmanjšali pomen ciljev. Sedaj pa imamo vedno znova manjše skupine, ko skušamo razdeliti zadeve. Resničnost pa je taka, da tudi, če nam ni všeč, nas dogodki silijo v smeri, ki jo bom nakazal. Imamo visoko skupino za poenostavitev, za rastne vire, želimo si proračuna ki temelji na rezultatih, že imamo prožnosti, lahko bi še našteval. In moram reči, da je to nekakšna Freudova napaka. Moram reči, da seveda povečujemo sredstva in potem tudi še točko Brexit. Zakaj? Ta napaka morda potrebujemo Brexit, da bi imeli reformo proračuna. Žal, reforma proračuna potrebuje Brexit kaj to pomeni? Bolj prožna nepovratna sredstva, ne bomo imeli razlik med posameznimi postavkami in to se govori že desetletja. Vsaj 20 let, odkar spremljam to. Da moramo biti bolj prožni, to govorimo, da ne smemo biti tako togi, da moramo biti bolj previdni pri dodelovanju sredstva, pa se tega nikoli nismo resno lotili. V kriznih razmerah pa se sedaj premikamo v smeri zadev, ki so bile izrečene pred mnogi meriti. Celo Evropski sklad za strateške naložbe, EFSI, smo imeli osnutek že pred desetimi leti, preden smo ga spostavili, ker so ljudje vedeli, da bi moral biti, pa ga ni. Torej, z drugimi proračunskimi sredstvi smo to že izvajali. Se pa spomnimo osnutka velikega enotnega finančnega instrumenta že pred desetimi leti. Torej, nekaj smo že dosegli, smo bolj učinkoviti in imamo dobro delovanje virov in vzvodanje. Sedaj pa se vrnimo na prejšnjo vprašanje. Poenostaviti moramo, kaj se tiče finančnih instrumentov, zato da ne bo preveč zapletenega sistema. Če poenostavljamo, ne sme biti zapletenosti. Poenostaviti moramo to, kar je potrebno, tako da bomo potrebovali boljše instrumente, večje instrumente za vsak dan. Naj to pokažem grafično. Če pomislite, imamo zelo enostavno svet, imamo neporadna sredstva, imamo notranje, pa tudi zunanje, ampak vse je točno se na notranja. Temeljijo na politikah, EADF, obzorje, ESF in potem imamo finančne instrumente. Razlika je, da čeprav imajo politične cilje, so bolj osnovani na politike popraševanju. Če ni javnega, pa zasebno. Tako da imamo torej dva sistema, dva sistema ki smo jo potem razdelili na stotine, ampak imamo dva. Torej, osnovni koncept je spet finančni instrumenti na povratna sredstva, infrastruktura, socialni razvoj, raziskave in razvoj, infrastruktura, in spostavljanje zmogljivosti, raziskave in razvoj so bolj javne. Potem imamo finančne instrumente, infrastruktura, podpora podjetjem in inovacija. To sta dva instrumenta, ki ju pravzaprav imamo. Vendar pa tukaj bi morali biti škarje. Razmere so čudne. Aha, škarice so tukaj. Uh, sedaj imamo škarje, imamo omejitve proračunske, imamo neto izračun, tako da se nič ne izgubi, da se izgubimo tveganjem. In po eni strani imamo kompleksnost regij, področji, oddelkov, samih postopkov financiranja za različne upravne organe z različnimi postopki upravljanja. Potem imamo centralizacijo in deljene pristojnosti. In spet, v bistvu so enake stvari. En uradnik za to, drug za ono, pa počnete enako stvar. Spet infrastruktura, podpora MSP-jem in inovacije in tako dalje. Tako da. imamo razdeljena sredstva po ciljih, regijah, sektorjih in tako dalje. In reforma, omestni pregled, to je zelo daljeno od tega, kar smo imeli, to je velika izboljšava in to nam bo pomagalo iti naprej do 2020. Pomaga nam, ker bomo rešili nekatere blokade, ki jih imamo. Veliko vprašanje, ne bom jih bral. Navedo sem jih veliko ima pozitivne plati in potem skrbniški skladi, teh jih nisem vključil. Notranje se to, interno se zdi to dobro kot aspirin, da zmanjšamo simptome za bolezen, vendar pa to je težava tem, da so najviše omejitve, omejitve, ki jih imamo, ne realistične. In nimamo torej proračuna, ki bi naj počel to, kar bi moral. Imamo torej skrbniške sklade, rajko da nižamo proračun, ki je druge. Torej, aspirin imamo, nismo pa se odločili za pravo zdravilo. Finančna redba je izboljšava, vendar pa to ni optimalno, gotovo ne. In mislim, da bo to moralo voditi do še več. In to mora se zgoditi, kajti čez dve, tri leta bomo imeli pomeno vprašanje Brexit, razprave o tem, kdo plačuje katere račune. Tako da so pravi izzivi pred nami. Generalni direktor za proračun je dejal in to mi je bilo všeč. Kaj se bo zgodilo, če bomo izgubili 10 milijard, kdo bo plačal več, kdo manj? Proračun pa čeka, kakšen je. 130 milijard evrov, tudi če bi bilo 160 milijard evrov, pomembno je, da se sredstva ustrezno porabijo. Pa kaj? Pa kaj, zakaj delamo tako zmedo, tako pomembno vprašanje iz tega? Še vedno je proračun visok, potrebno je iskati rešitve, namesto da tekamo brzglavo okrog kot kokoši, mi smo prestrašeni. Moramo torej bolje uporabiti aparatne sredstva na političnih področjih in uskladiti pravila. regije za infrastrukturo, podržavsko upravljanje, vas, druga regija, mora iti na ministrstvo za kmetijstvo ali na ministrstvo za regionalni razvoj, da bo zgradil cesto, katerim postopku mora slediti. Je pač samo cesta, torej potrebno je poenotiti pravila. In nekaj stvari tu je v uredbi. Potem mora dodrevanje sredstev biti na podlagi potreb in kakovosti programov, tu tudi je nekaj, to je dobro. Moramo pa zmanjšati vedno večjo kompleksnost finančnih instrumentov. Finančni instrumenti, naj vas spomnim, se osredotočajo na popraševanje. Bolj kompleksna kot so pravila, več kot je omejitev in manj kot je sredstvo, manj bo popraševanja in manj bo zanimanja in tudi stroške bodo narasli. To pomeni, da moramo razmišljati drugače. ustvarjanje omejenih podskupin ubija instrumente. Povedali so mi za skrat, ki je bil predlagan, je bil sprejet in po vseh inštancah, ko je šel skozi parlament, je bil tako zapleten, da tega ni nihče želel, ker je bil premalo prožen. Mali skladi zmanjšajo tveganje in tako znižamo stroške. Potrebujemo torej en sam lonec, kjer bomo imeli en finančni instrument evropski z enakimi pravili in posebna pravila dodatnosti po sektorjih. Imamo pa torej samo en lonec, ko lahko potem delimo MSP-jem, infrastrukturi in tako dalje in zmanjšamo tveganja. Veliko neželenih procedur veliko neželjenim procedurom se lahko izognemo. Sveda, to so sanje, pa vseeno, ne bo se zgodilo takoj, upam pa, da se kdaj bo. In potem torej to na koncu, manj razlik po sektorjih, imamo finančne instrumente, ki počnejo to, kar morajo in imamo potem tudi priložnost za razvoj. Kakšno okno za razvoj, lahko to imenujemo tudi drugače, imamo EFSI in ljudje pravijo, da EFSI se ne teva težkih področji v regije. Zato, ker EFSI ni za to. Če želite to imeti, morate imeti element za više tveganje, ki se ukvarja s državami na tem področju. Sicer bo spet šlo za popraševanje in boste morali pitegniti investitorje, imeti boste morali tudi določeno raven premij. na določen način je torej potrebno nekaj imeti. In EIB ima razvojne finančne instrumente izven EU. To lahko počnejo izven EU, ne pa v EU. Ali je to logično? Ne. Manj razlik med sektorji, en sam lonec za infrastrukturo. In potem, če združimo, če imamo enostaven proračun za enostavno strukturo, potem lahko tudi bolje nadziramo Hvala lepa. Et donc on aura un règlement en 10 pages. Peut-être moins. A, v tem primeru bi bila uredba dolga le deset strani, ali še manj. Ja, no, to rabimo. No, začeli smo z revolucijo. Je pa malo? Absolutno. Jaz sem se prej že odločil, da bi kundige. Ja- Naj eh, morda podamo stavko. Mislim, da in prav imate, ko to opisujete. In to tudi pomaga. Naša težava tiče v tem, da je vse z vsem možno in tudi ravno nasprotno. Če bomo nadaljevali tako, da bomo vse skupaj samo še mešali in ne razlikovali, in ustvarjali tudi mešana področja in jih omejevali, potem bomo imeli težave. Brez enotnih pravil ne bo šlo, to je jasno. To že 13 let zahtevam in lahko rečem le, če bomo imeli tisoče izjem, nam ne bo uspelo zagotoviti preglednosti za prejemnike sredstev. Nekoliko se je že izboljšalo. Sedaj imamo šest generalnih direktoratov, ki odločajo o raziskovalnih sredstvih, šest smernic, šest aktov, šest obrazcev, šest procedur. Torej, če imamo prejemnike, ki zahtevajo sredstva iz dveh, treh loncev za velike univerze, raziskovalna središča, potem imajo nekaj sodelavcev, ki se ukvarjajo samo s temi pravili. to z enotnimi pravili ne bo razrešilo vsega, to je jasno, ampak mislim, da se moramo osredotočati na določene stvari, jih bolj ločevati. Hvala lepa za tole grafiko, kar se tiče zapletenosti. Mislim, da moramo nehati ustvarjati preveč stvari, ker si ne želimo biti prožni in potem ni pravega proračuna. Mislim, da je to ključno področje in to je tudi področje odbora kont. Premisliti moramo, ali ne bi še tu in tam lahko kaj spremenili. Dobro je bilo, da smo vas povabili. Hvala lepa za to. No, to sliko je pripravil odbor za proračun. Gospod Fernandež, no, hvala za prispevek. Ta slika, ta tabela kaže, da smo šli po poti zapletanja. Vsakič smo stvari bolj zapletli. Prepričan sem, da bomo z našim poročevalcem in zahvaljujoč njegovemu delu začeli pot po nazaj in da bomo morda stvari poenostavili. Vse to ni pretežko. E, je pa tukaj še nekaj, govorimo o upravičencih in o nas samih. Moramo namreč to kompleksnost prišteti k nacionalni kompleksnosti, na katero naletimo naknadno. Namreč nacionalna zakonodaja zapleta stvari še dodatno in na to še regionalna zakonodaja, ki jih zapleta še bolj. Uh, Tako da je skoraj nemogoče doseči ta cilj. Pa še nekaj. In komisija mi bo morala oprostiti, ampak ne vem, ali ni prišlo do te zapletenosti in zapletanja zato, da bi rešili glavne probleme, ki smo jih imeli pri plačilih. 20 milijard neplačanih računov smo imeli leta 2014. Torej, predstavljamo si, da bi lahko odlično izvajali ta finančni okvir, ne bi pa imeli denarja za plačila. In to je nekaj, kar je prispevalo Torej, ta slaba uporaba skladov je prispevala k temu, da nismo izboljšali plačil. To je neke vrste samo regulativno delovanje. No, Sicer res, da imamo tukaj na eni strani subvencije, na drugi strani pa finančno uredbo, ampak tudi subvencije predvidevajo pomoč MSP-jem v strukturnih skladih. Imamo veliko programov, ki so vzpostavljeni v številnih državah in ki so namenjeni tej pomoči. In imamo tudi to možnost, da se del teh sredstev uporablja za finančne inštrumente. No, to pa več ni tako zelo zapleteno. No, in če si pogledamo to sliko, bomo rekli, ja, zelo, zelo zapleteno je vse skupaj, ampak če si potem pogledamo samo kakšno točko na tej sliki, pa vidimo, da ni tako zelo hudo. Res pa je, da bi morali zadeve poenostaviti, zato da bi zagotovili čim večji učinek vsakega posameznega evra. Ne vem, če je to res definicija dodane vrednosti. V redu, dodana vrednost je še drugo vprašanje, ki bi ga kazalo osvetliti. Ampak, no, nekar zdaj ne vzamejte kot suho zlatote moje definicije, da je treba uh, maksimalno izkoristiti vsak uloženi evro oziroma učinek vsakega evra. Torej, dodana vrednost in še eno vprašanje je, ali je to tudi kompatibilno s pomočmi, ki smo jih vzpostavili, oziroma ali je to možno v finančnem okviru opredeliti po posamičnih linijah. Ampak dobro bi bilo vsekakor vedeti, ali je to dovolj za to, da se lahko spremeni večletni finančni okvir, nimam nič proti temu. Torej, te headinge smo že imeli in Mislim, da to ni samo po sebi težava, vendar pa moramo vedeti, ali ima to lahko dejansko učinek oziroma posledice na področju večletnega finančnega okvira. Hvala lepa, hvala, da ste bili kratki, saj smo časovno omejeni. Zdaj pa gospa Maletič. Uh, hvala lepa. Naj izpostavim, ko govorimo o ponestavitvi in spremembah v proračunu, moramo vedno imeti v mislih tudi to, da bi iz proračuna morali dobiti odgovor na ključno vprašanje, kaj se financira, kje, kako in če odgovorimo, kaj se financira iz proračuna, potem moramo imeti tudi programsko klasifikacijo, to pomeni, da moramo imeti programski politični pristop tudi kar se tiče dejavnosti. Moramo podgovoriti tudi na vprašanje, kaj se financira ekonomsko gledano infrastruktura, kapitalski stroški, materialni stroški in tako dalje. Pa tudi kje, lokacijska kvalifikacija in kako, vprašanje kako se nekaj financira, to je vir financiranja. Gre za finančne instrumente, gre za nepovratna sredstva in druge vire, ki jih lahko imamo dokument bi moral biti enostaven, postopek tudi, vedno pa moramo odgovarjati na ključna temeljna vprašanja. <clears throat> Gospod Olbricht, eden od sklepov naše delavnice je, da ni besedilo same finančne uredbe, temveč posledice tega besedila, ki so pomembne. Koliko ljudi bo prebralo finančno uredbo, koliko poslancev bo to prebralo, jo razumelo, koliko poslancev je celo iz našega odbora, je bo razumelo. Zaenkrat do zdaj je bilo samo Inge Greslem, da bo zdaj še kdo drug. Kaj se tiče posledic? Kaj je pomembno? Poznam govornika, kot običajno je zelo jasen. Resnično potrebujemo in to je nekaj, kar vemo. In čemer se pogovarjamo že leta. Vsi vemo, da je to tako, pa tega nihče ne želi spremeniti. Za koga poenostavljamo? Kdo je prejemnik poenostavitve? Je to komisija? Ali želimo poenostaviti za prejemnike sredstev? Si lahko predstavljate, da bomo imeli kot posledico uredbe nabor orodij. In nekdo bo želel storiti nekaj, bo moral oditi nekam in bo vprašal, to želim storiti, kako se lahko to financira. S čim lahko to financiramo? Z tega sklada, z tega onega. Ne smemo podvajati MSP-ji posod. Ne, imeti moramo zelo jasen nabor instrumentov, orodja. Če tega ne bo, potem bo celotna finančna redba nekoristna. Samo še dva dodatna komentarja, potem pa končam. Sedaj smo na tem, da ustvarjamo bolj kompleksne razmere. Če bomo deprecirali kohezijsko politiko, bo to samo začetek. Sedaj skušamo ločevati elemente kohezijske politike za obdobje po 2020. O tem se pogovarjamo, govorimo o poenostavitvi. Potem bomo govorili o tem, kateri GD počne vas, kateri GD počne kaj, kateri komisar počne kaj. In potem še zadnja pripomba, druga težava pa je aspirin. Ne gre za proračun. Vprašanje je, kako ustvariti skrbniške sklade. Tega ni v proračunu, če ne bomo rešili težav. V proračunu bomo to potem postili za skrbniške sklade, pa to je druga razprava. Ni enaka. Vprašanje pa je, kako lahko to damo v proračun in poenostavimo. Torej, finančna uredba mora imeti jasen sklep za skončne prejemnike, kar se da enostavno in moramo imeti jasen nabor urodi, kaj se lahko financira iz katerega sklada. Državljani ne bodo razumeli ničesa, če ne bo pravega urodja in ne bodo pripravljeni sprejeti evropskega denarja, ker bo postopek pred zapleten. Ali ste skušali kdaj razumeti organigrame generalnih direktoratov? Namreč, ko si jih pogledate, govorim o generalnih direktoratih komisije, vas verjetno ne bo presenetila kompleksnost naših postopkov. Saj ste videli, koliko časa je potrebnega za to, da se to razvozla. In zato se je treba vprašati verjetno tudi o uh, relevantnosti same organizacije, ta zapletenost, ta kompleksnost namreč odraža tudi postopkovno kompleksnost Torej ta postopkovna kompleksnost finančne uredbe odraža tudi organizacijsko kompleksnost na strani komisije. No, v redu, to je bilo zelo obetavno, kar smo sedaj poslušali. Hvala lepa. Zdaj pa priporočilo. Izvolite. Hvala lepa. Zelo na hitro. Ja, morda so to sanje. Lahko govorite o postavkah to so vaše odločitve, vendar pa želel sem samo povedati, da ljudje vidijo zapletenost. Sam odkrivam projekte, s katerimi nismo upravljali, ker to upravlja GD Connect, ne GD Energija, mi pa pripravljamo spletno stran za šešanost, jim je mar, kateri GD je za to odgovoren, oni pač vidijo samo projekt. In enako je to. Torej vse na enem mestu za prejemnike potrebujemo. Ne moramo vam reči, tega ne morete dobiti, ker je to podeželjski razvoj. To jim ni mar. Sedaj se ukvarjam z mesti in potrebno je sodelovati, potrebno je poenostavljati. To je reforma potrebno je posamezne dele poenostaviti, tako da bomo lahko se soočili s to inherentno kompleksnostjo, ki jo imamo. To je ključno in končno sporočilo. Hvala. Hvala lepa. Ja, spodbudili ste nas, da bomo razmišljali, sedaj pa naprej. Sedaj pa vprašanje kako institucije med sabo si razdelijo odgovornosti. Pozdravljam gospoda Monarja, ki ne zastopa EFSE, temveč omrežje agencij, kar se tiče eksternalizacije in optimizacije virov. Prosim, beseda vaša. Hvala lepa, so predsedujoča, poslanke in poslanci, hvala lepa za priložnost, ki smo jo dobili. Today, to participate and contribute to this work. Hvala lepo, da ste mi podali možnost, da prispevam v tej delavnici. Najprej nakratko, o čem bom govoril. Govoril bom o eksternalizaciji nalog in najprej želim to umestiti v kontekst. Kakor veste, agencije EU aktivno prispevajo k doseganju. Se slišimo? Dobro, torej, k izpolnjevanju strategije 2.0. EU 2020 in agende Junkarjeve komisije. Prav tako prispevamo k doseganju rezultatov za evropske državljane. Želimo prispevati k temu in agencije že sodelujejo druga z drugo v okviru svojega, svojega področja pristojnosti. Združujejo vire na ravni institucij, oblasti in dela. Torej, že gre za eksternalizacijo strož, eh, nalog in dejavnosti. Zato mi ocenjujemo delo, ki ga agencije opravljajo, kako dodajajo k Evropski uniji, zato da bi dosegli še več za evropske državljane. Agencije sodelujejo z, v okviru omrežja za agencije in v osnutku za razrešnico za agencije, smo z zadovoljstvom ugotovili, da agencije sodelujejo po tematskih področjih in prav tako spodbujajo druge agencije, da sodelujejo v nekem tematskem področju. Ne delijo si samo storitev, ampak sinergije, ampak si pomagajo tudi na političnem področju. Naloge in cili teh agencij ustrezajo petim tematskim področjem. In sicer varnost in obramba, potem zagotavljanje svobode varnosti, pravice in varnosti, prav tako pa govorimo tudi o finančnem področju. 44 agencij imamo in skupnih podjemov. Proračun predstavlja 1,2 milijarde in to je manj kot 0,8 odstotkov skupnega proračuna. In zaposlenih je približno 5500 ljudi, kar zadeva eksternalizacijo nalog in optimizacijo virov. Predlog komisije v 57. členu uvaja pravno podlago za eksternalizacijo nalog. Omogoča dodatno sodelovanje med agencijami. V mreži agencij imenujemo to skupne storitve. V 57. členu so predvideni dogovori na ravni služb in te dogovore lahko sprejmejo agencije in druge službe in s tem naj bi poenostavili upravljanje z sredstvi. Še posebej naj bi poenostavili sredstva za plačila za administracijo, lahko bi na primer poenostavili tudi sprejemanje pogodb in tako naprej. Ta dogovor naj bi prav tako znižal stroške, zato ker naj bi združili prizadevanja. Delovali naj bi na neprofitni ravni in seveda to bi tudi naj pripomoglo k znižanju stroškov. V kontekstu razrešnice menimo, da je deljenje virov ključnega pomena za to, da zagotovimo učinkovitost in da dosežemo čim boljše rezultate. Končni cilj je, da bi bili torej uspešni in mislim, da bi morali o tem govoriti še naprej. Finančna uredba trenutno ne predvideva možnosti za skupne vire ali deljenje virov, razen v primeru računovodje in notranjega revizorja, in pri skupnih naročilih za agencije. To je omejeno. Finančna uredba bi lahko spodbojala skupno rabo več virov, naprimer v zvezi z informacijsko tehnologijo, zaposlovanjem, človeškimi viri, pa tudi nekaterimi operativnimi nalogami. Evropska mreža agencij zato pozdravlja predlog komisije. To bo dalo možnost agencijam, da se bodo spustile po poti bolj učinkovite rabe virov. Vendar po predlogu komisije se bodo viri temeljili, delili samo v namene skupnega dela. Mislim, da bi lahko optimiziranje okrepili, če bi razširili to še bolj. Lahko bi presegli administrativne naloge, pripravili bi lahko mehanizem, ki je podoben tistemu, ki ga komisija uporablja ko, naprimer, izvršni direktor določene agencije lahko izvrševanje proračuna preda drugi agenciji. Morda bi lahko razmislili tudi o tem. In še več, glavni namen sporozumov na ravni služb bi moral biti ta, da bi spodbujali dobro finančno upravljanje, tako da bi spodbujali sinergije in ekonomije obsega. To je tisti glavni cilj, ne pa samo zmanjševanje stroškov. Agencije imajo vedno več dela, osebja pa vedno manj, zato je potrebnega več dela na področju prožnosti. Eno merilo bi bilo, da bi nadomestili določbo trenutne finančne uredbe, kjer je zunanje izvajanje mogoče le tam, kjer je to dokazano neizogibno. Zunanje izvajanje pa bi lahko uporabljali zdaj, če je to v skladu z dobrim upravljanjem. Kajti to je v skladu z našimi cilji, torej ekonomija obsega, učinkovitost in uspešnost. Vendar vse zunanje izvajanje ni nojno uspešno. Agencije so se že večkrat vprašale, kako učinkovito je zunanje izvajanje, kar spodbuja naprimer računsko sodišče. Pokazali smo, da je to vodilo do dodatnih stroškov za agencije, ki presegajo prihranke, ki jih je izračunalo sodišče. Zato agencije skrbi predlog spremembe 59. Gre za spremembo v okviru 69. člena, kajti zasebna podjetja bi imela potem več možnosti za sodelovanje. V skladu s pristopom 2012, ki so ga sprejele tri institucije, je tako, da Eka še naprej upravlja z upravnimi postopki in postopki naročanja. Prav tako pa ima pod nadzorom vse stroške v okviru eh, revizije. Predlog spremembe 69 nalaga, da bi vsi vidiki neodvisne zunanje revizije, vključno z poročanimi rezultati, ostali pod odgovornostjo računskega sodišča agencija meni, da bi računsko sodišče lahko zagotovilo tudi finance za zunanjo revizijo, drugače pa je treba del finančnih sredstev posredovati agencijem. Optimizacija virov zadeva tudi prihodke. Velik del agencij je pripravljen izvajati agencije oziroma dejavnosti v sodelovanju z drugimi organi EU, naprimer program EU s komisijo. Vedno seveda tudi smo pripravljeni sodelovati z nacionalnimi organi. Agencije bi morale biti prejemnice nepovratnih sredstev za to, da bi sodelovali v teh programih, tudi če njihovi ustanovni akti ne predvidevajo te možnosti. Trenutno To ni mogoče, razen če se s komisijo izpogajajo za eksplicitno derogacijo. Poenostavitev in prožnost. Optimizacija virov bi lahko bila izboljšana tudi z poenostavljenimi postopki. Naprimer, proračunski postopek bi lahko bil bolj poenostavljen, kakor je sodišče že omenilo interni namenski prejemki bi morali biti črtani. Vsako transakcijo je treba preveriti ex ante in to ni v skladu z trenutnim in pravim pristopom na podlagi tveganja. Preverjena ex ante bi bila izvedena samo tam, kjer je to potrebno. Trenutna finančna uredba predvideva debetni sistem samo v določenih primerjih. Mislim, da bi morali to prenesti tudi na druge izdatke, naprimer vodo, telefon in tako naprej. Tudi nekaj drugih postopkov v finančni uredbi bi lahko še poenostavili. Pregled finančne uredbe je odlična priložnost, da preidemo na bolj sodoben koncept finančne uredbe, poenostavitev pravil in zagotavljanje prožnosti. To je predpogoj za to, da bomo zagotovili odgovornost in ustrezno ravnanje. Direktori agencij si želijo, da bi jih ocenjevali na osnovi dosežkov in rezultatov. Če jih preveč oviramo, bodo teže dosegli svoj cilj. Hvala. Thank you, Mr. Monar. Hvala lepa, gospod Monar. Ni kakšnih nujnih vprašanj za gospoda Monarja. Tako da predlagam, da nadaljujemo s programom. Ja, želi kdo spregovoriti? Ne, torej, pozdravljam naslednjega govornika. Šlo bo za odrežbo državljanov. Govornik pa prihaja iz Evropskega inštituta za javno administracijo iz Maastrichta, gospod Edward Best. Prosim, beseda vaša. Hvala lepa. So predsedojoča, poslanke in poslanci veliko čas mi je, da lahko spregovorim o predvsej pomembni temi in o predlaganem besedilu, za katerega, če sem prav razumel, do sedaj niste razmišljali o spremembah. Upam, da bom lahko povedal kaj koristnega. Bom rahlo skrašal svojo predstavitev, ker ni dovolj časa. Za nekatere bo morda presenetljivo, da bom če v uredbi omenjamo odrežbo državljanov v postopkih EU. Še prav posebno, če gre za glavni cilj poenostavitev. Za druge pa je formulacija, kot je ta, morda razočaranje preveč nejasna, dvoumna, da se državljane z državljani lahko posvetuje. Po svetu seveda vlada soglasje, da je potrebno državljane vključevati tudi po EU. Vlada soglasje, da je potrebno storiti več, da bomo približali EU državljanom na kakršenkoli način. Zato je logično, da skušamo bolje vključiti državljane, kar se tiče izvajanja evropskega proračuna. Vendar pa velika pričakovanja v trenutnem kontekstu povezavi s frustracijami, kar se tiče drugih operacij odrežbe državljanov na evropski ravni, govori o tem, da moramo biti previdni, kar se tiče ambicij. Potrebno je še bolj poskrbeti za to, da je tisto, kar obljubljamo, nekaj, kar se bo dejansko tudi zgodilo. Drugič, skupna prizadevanja morajo biti podana za to, da bomo ustrezno upravljali in smiselno vključiti državljane. In to seveda na različne načine, ko bo šlo za okrepljeno sodelovanje. In nadalje, večino proračuna se upravlja na nacionalni, regionalni, lokalni ravni, zato bi bilo neprimerno, če bi vključili kaj, kar bi bila pravna zaveza strani EU. Morda bi lahko spremenili besedilo, da bi bilo malo bolj opogumljajoče, če smem temu tako reči, ko bi potem države članice in vse entitete bile spodbujene, da daj vključujejo državljane. Vendar pa formulacija, kot jo imamo sedaj, je lahko tudi razumljivo previdna, kar se tiče zavez. Kar je še bolj pomembno, ali enako pomembno, pa je, da podpremo druge pobude, ki lahko podprejo vključevanje državljanov na lokalni ravni. Da vidimo, predvsej izkušen po mestih, po Evropi, po svetu, ko lahko vidimo, da dobro uporabljajo participativni proračun. Vendar pa to še vedno ostaja vprašanje namenjeno projektov in neporadnih sredstev, ki so na precej nizki lokalni ravni. Imamo seveda nacionalne izkušnje v Evropski uniji, Britaniji, Franciji, Italiji, tudi druge. Prav tako smo imeli posvetovanje z državljani, kar se tiče uporabe sredstev. Včasih govorimo tudi o Indiji. Zakaj ne bi to počeli na evropski ravni, saj njihova zakonodaja dobro deluje. Vseeno, zdi se, da obstaja soglasje, celo med tistimi, ki si želijo državljanskega aktivizma, ki so najbolj entuzijastični, da bo to neizogibno vodilo do tega, da je to vprašanje lokalnih ravni. In da moramo na to gledati v tej luči. Morda bi dodal še tole. Nekaj misli, kar se tiče formulacije predlaganega besedila, ki bi lahko pomagale podpori večstranskemu okviru, ki bi pomenil potem smiselno udeležbo na lokalni ravni. Najprej pozitivna perspektiva. Uspeh naj citiram predlagan odstavek, da se bo posvetovalo z državljani. Komparativne študije iz Evrope in sveta dokazujejo, da tukaj ne gre samo za enkratno zbirko mnen državljanov kot posameznikov. Eden glavnih izzivov je, kako ne samo zbirati na steze način, temveč kako dolgoročno vključiti postopke razmisleka in odgovornosti, ki resnično pomagajo pri globli udeležbi. Tveganja, na to ne smemo pozabiti, tako na lokalni kot evropski ravni. V veliko študijah so omenjeni, omenjena, kako se uporabljajo evropska sredstva v programih. E, kako smo ranljivi za lobiranje. Še en del predlaganih sprememb izpostavlja pomen zagotavljanja objektivnih kriterijev za izbiro, kar se tiče lokalnih akcijskih skupin. Nevarnost obstaja tudi na obeh ravneh nizke udeležbe in da potem ne bomo dobili odgovornosti in prednosti, ki si jih želimo. In končno, če se ne bo vse razvijalo tako, kot si želimo, potem obstaja nevarnost, da bodo to zavrnili kot eh, samo navidezne, če ne bo prave odgovornosti, srednjeročno gledano. Naj zaključim. Predlagani odstavek, na to se lahko gleda z različnih ravni vendar pa mislim, da ne smemo ustvarjati pričakovanj, ki bodo neostrezna in bi tako lahko vodila do še več frustracij. Morda bi lahko razmislili o prebeseditvi, ko bi imeli nov pristop več stranskega okvira, kjer bi se vsega letevali lokalno. Posvetovanje kljub prizdevanjem in ambicijam komisije kar ziče upravljanja s programi in boljšem upravljanju na splošno, se bo dogajala primarno na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. In to ne bo samo nekaj, o čemer odločajo posamezniki. Kako to povezati s financiranjem EU, zato da bi imeli participativni proračun, aktivno državljanstvo in vedno večjo identifikacijo z okvirjem EU? tudi v drugih oblikah. Verjetno je to izven okvira finančne uredbe. Hvala lepa. Much, um... Hvala lepa, dr. Best. No, kakšno vprašanje na tej točki? Prosim, gospa Gresle. Ja, tole pa vroč kosten. Najbolje bi bilo, če bi ta odstavek enostavno črtali, tako sem vas razumela, tako kot je to zapisano, tako ali tako nič ne prinese. Moramo to spremeniti, ampak z nečim, kar bo realistično, kar bo torej vključevalo tudi udeležbo državljanov, ne samo interesnih skupin. Torej, prosim vas še enkrat, da podate svoje stališče. Indeed, ja, res je to kočljiva tema, kajti izkušnje pobud državljanov kažejo tveganja, če se ne lotimo vseh vidikov tega odstavka. Ne, ne predlagam črtanje tega odstavka, to ni bil moj namen. Če pa bi tega pustili takole, previdno nejasnega, potem moramo to storiti zavestno. In potem to odpreti s premajočimi ukrepi izven uredbe, ki se bodo lotili smiselne participacije. Morda bi lahko reformulirali. Ne, ne želim tega črtati, ker je to ključno vprašanje. Gre samo za to, da potrebujemo ustrezne rokavice, ko se ukvarjamo s tem vprašanjem. Še kdo? Torej, glavno vprašanje je, kako narediti vse skupaj smiselno. Dobro, prav, hvala lepa.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 gospa predsednica, gospod predsednik, poslanke in poslanci. V veliko veselje mi je, da lahko danes tukaj govorim o tem. V zadnjih dneh se veliko ukvarjamo s to temo. Govorimo o mnenjih, za nova pravila in sam vam bom potem dal nekaj primerov, kako smo mi to rešili. Primere na skriži interesov. Na konkretnih primerjih bom potem pokazal, kje je ta pobuda dobra in kje bi jo lahko še izboljšali. Najprej vam bom postavil za retorično vprašanje. Kako lahko preprečimo navzkrižje interesov, če ne vemo, kdo so prejemniki pomoči. To je eno ključnih vprašanj, s katerim se vedno znova ukvarjam. Mislim, da tukaj je obstajalo še veliko manevrskega prostora za izboljšave, to bi lahko bil velik problem. Denar lahko pride v roke, kamor ne spada. Zdaj pa čisto na kratko, člena 59 in 60, ta sta dva nova člena, dvoje želim tukaj povedati, to se mi zdi pomembno. Pozitivno se mi zdi definicija navskrižja interesov pri izvedbenih strukturah. To je zelo dobro, če vemo, kako se s tem postopa, če vemo, kakšno vlogo imajo uslužbenci, potem je lažje vse skupaj identificirati. Po drugi strani pa lahko nastane problem pri prejemnikih kot takih. To je sistemska tema. Ampak če ne veste, kdo je glavni prejemnik, potem ne veste, ali obstaja v križe interesov ali ne. To pravilo ureja vprašanje prejemnikov, ampak primerjamo lahko samo ljudi, ki so v organih in so zapisani v javnih registrih. Če si pogledamo končnega uporabnika, lahko vidimo, da so tukaj potrebne še izboljšave. Osebe, ki so navedene, niso seveda vedno tiste fizične osebe, ki dobijo denar. Mislim, da to še ni ustrezno urejeno. Zdaj pa še nekaj dopolnil. Področje na skriži interesov. Tudi pri javnih naročilih je to tako urejeno. Zadeva je zapisana relativno dobro, ampak pri nevladni organizaciji Good Governance si želimo obravnavati realno prakso. Izvedli smo študijo. Sedem regionalnih operativnih programov smo ocenili, več kot tisoč projektov smo ovrednotili in pogledali smo, kakšna je dejanska lasniška struktura. Številke so res alarmantne. 27 odstotkov projektov je imelo kot prejemnika lasnika, ki je anonimen. 38 odstotkov finančnega volumna je šlo anonimnim prejemnikom. Zanima me, zakaj to nikogar ne razburja na nacionalni ali evropski ravni. Postavili smo vprašanje generalnemu direktoratu za proračun, odgovor, ki smo ga dobili, me je presenetil ali šokiral. Ugotovili smo, da GD za proračun ne more ugotoviti, kdo so končni prejemniki. Na češkem to vedno ni mogoče zaradi zakonodaje za podjetja. Odgovornost je, seveda pri komisiji, zanima me, kako bodo to obravnavali. naši sklepi so zapisani v poročilu, ki smo ga poslali GD za proračun. Problemi so naslednji. Morda gre za financiranje kriminalnih dejavnosti, morda gre za financiranje terorizma. To je danes realna nevarnost. Morda gre za skrito financiranje političnih strank, seveda pa obstajajo morda še drugi dejavniki. Naprimer, spodbujanje MSP-jev je mogoče tudi tako, da se veliki konglomerati predstavljajo kot MSP-ji. Študijo smo objavili in vidite jo lahko tudi na naši spletni strani. Zdaj bi nadaljeval na nacionalni ravni Češka. Imamo velik problem na tem področju imamo novo zakonodajo in zakonodaja je bila zaostrena. To zadeva politično raven pri javnih naročilih. Velik problem je naslednji. Problem je skrbniški skladi. Ti niso jasno opredeljeni in za temi strukturami se je mogoče skriti. Na no, češkem je tako, da če se oblikuje skrbniški sklad, potem je mogoče na premoženje vplivati, zato ker je mogoče ljudi odpoklicati od tam. Imamo novo zakonodajo, ampak dejansko se ne ureja nič novega. Mislim, da je to zakonodaja, ki ne služi ničemor. Zdaj pa konkretni primeri. Opisal vam bom prednosti in pomankljivosti glede reševanja na skriži interesov. Ti primeri so stari pet dni. Naprimer, konflikt majhnega prejemnika, gre za uradnika, ki je delal na nekem ministrstvu, on je opredeljeval pogoje za podpiranje določenih projektov za spolno problematiko. Njegova žena je bila aktivna v organizaciji, vložila je 15 zahtevkov in problem je bil, da je ta oseba imela dostop do informacij, ki so povezane z razpisom. To je na vzgrižen interesov. Pozitivno je to, da je bilo to hitro odkrito in tako se je reagiralo. Mislim, da je to dobro opredeljeno. Drugi primer, ki se je pojavil v mediji v zadnjih dneh, je primer subvencij za podeželje. Menedžer pri agrokemijskem konglomeratu je bil imenovan v nadzorni organ. In pod njegove dejavnosti so spadale naprimer subvencije in dodelitev subvencij, Subvencije pa je dodeljeval tudi podjetju, kjer je bil on menedžer. Po mojih informacijah, in to je pozitivno, je komisija to odkrila, ta konflikt, in zadeva naj bi se reševala. Ampak na tem področju že imam priporočilo za vas. Po informacijah, ki jih imamo, je Evropska komisija zahtevala korekcijo v višini 2 odstotkov sredstev. Mi imamo dokaze komisije in tudi strokovno mnenje in na češkem je bilo tako, da je bil korekcijski faktor 100 odstotkov. Ne govorim zdaj o tem, ali je prav 2 ali 100 odstotkov, ampak lepo bi bilo, če bi pravila poenotili, zato da bi bila pravila enotna pri konfliktu interesov. To je zelo pomembno, kaj ti. Te drugače, čehi ne bodo več zaupali Evropi, če so korekcijski dejavniki pri velikih projektih nizki, pri majhnih pa veliki. Zadnji primer pa še iz medijev, mislim, da smo o tem govorili tudi včeraj v medijih na Češkem, gre za primer ministra na Češkem. Pred nekaj leti je črpal sredstva za wellness resort. Te, ta sredstva naj bi potem stekla v podjetje, ampak vse skupaj je bilo spremenjeno v delnice. Olaf to zdaj preizkuje, včeraj pa smo dobili nove informacije. In ugotovili smo, da se je s podatki manipuliralo v okviru zahtevka. Finančni denarni tok in tako naprej. Ne vemo še, ali je šlo za goljofijo ali ne, čakamo na rezultat, ampak upozarjam na to, da bi bilo dobro, da bi storili naslednje. Če se revidira projekte, potem je dobro, da se ve, kdo jih revidira. Pri nas so revizijo izvajali organi Češke, Češkega finančnega ministrstva, ampak eh, ugotovili so, da problemov naj ne bi bilo, zdaj pa ugotavljamo, da problemi vseeno so in to so problemi zelo veliki. Pri takšnem navskrižju interesov bi morala komisija izvesti analizo tveganj, zato da bi ugotovili ali bi izvajali revizijo z vidika komisije ali katere druge države članice. Problem je ta, da je finančni minister, obenem finančni minister in prejemnik in tudi ima pod nadzorom revizijski organ. Časa mi je zmanjkalo, bom pa seveda pripravljen odgovoriti na vprašanje. Hvala. Thank you so much, Mr. Hvala lepa, gospod Wagenknecht. Tole je pa res prava budnica. Holmar, prosim. Ja, želel sem poprašati glede tega, da drugih ne poznamo, prejemnikov dejanskih finančnih pomoči. Posupla sem, ker je Evropska komisija na področju zakonodaje proti pranju denarja podala jasne določbe, da v vseh primerih tudi če so v ozadju, tudi če je petem 27 navideznih podjetij, da se ugotovi torej, kdo je glasnik, da mora biti jasno, kdo je ta sredstva dobil. Tudi poimensko mora biti podano za to. Je nenavadno, da sem slišala, da toliko sredstev namenjamo, pa ne poznamo, komu gredo. To je res budnica. zdi se mi, da bi to morali eh, bolj podrobno si ogledati, kajti to me je pa res po glavi. Spektakularno se mi zdi, da ne vemo, kdo dobi denar. Kar se tiče organiziranega kriminala, financiranja terorizma, pranja denarja in tako dalje, nevredno se mi zdi, da ne poznamo ekonomskih upravičencev sredstev. Hvaležno bi bila, če poveste več. Ja, ja, Naj se navežem na to. Imamo nacionalno zakonodajo v podjetjih, imamo naprimer anonimne delničarje, tiho odeležbo, v tem primeru, ki ste ga opisali, igrajo vlogo anonimni delničari, če se prav spomnim, je šlo za kršitev pravil. In v bistvu bi nacionalna raven morala posredovati, pa tega niso storili ali niso mogli storiti. Naša težava je, da če imamo nacionalne podjetniške oblike, ki dovoljujejo to anonimnost in tukaj je vprašanje za komisijo, kaj menite o tih udeležbi in vprašanje računskemu sodišču, potem tudi, ja, da bi vedela, koliko počasnih, ne, oprostite, polno pravnih ekvalentov morate tudi imeti pri svojih analizah. Naj predlagam, da bi dobili takošen odgovor na to vprašanje, preden gremo naprej, če se seveda da. It's 12. 12. Okay, we're getting into something very interesting here, it seems. Um, Madam Ayala, please. Ayala. Sí, gracias. Sí, en relación a los conflictos de intereses, bueno, la señora Holmeyo yo le podría Hvala. Če že govorimo o konfliktu interesov, bi gospod gotovo lahko podal primere kar nekaj komisarjev, kjer je zadeva taka, da ne morete verjeti. Ampak kar mene skrbi, ko govorimo o konfliktu interesov, je, da v nekaterih primerjih imamo tu profesionalce, torej strokovnjake za področje vesolstva, letalstva, železništva in tako naprej. Torej, z področja, na katerih agencije oziroma komisija obravnavajo projekte, ki so tako zelo strokovni, tako zelo specifični, da jih morajo obravnavati strokovnjaki, ki so tako zelo visoko usposobljeni in eh, morajo ugotoviti, ali je pri eh, certifikatu za določeno letalo mm, res vse v redu ali ni tukaj kakšnih tehničnih težav in tako naprej. Torej gre za zelo specialistično, tehnično znanje ki je tu potrebno in to lahko povzroči težave tudi takrat, kadar je treba narediti predhodno oceno, pa na to še naknadno oceno, ki je potrebna za zagotovitev varnosti letala ali železnice ali česa drugega in mi moramo na čim bolj pregleden in učinkovit način zagotoviti, da ti strokovnjaki lahko znotraj agencije oziroma naših služb delajo tako, da bo njihovo delo kredibilno in da ne bo sprožalo težav v smislu konflikta interesov. Seveda pa je to gotovo strokovnjak, ki je morda že delal v kakšnem podjetju, v katerem je bilo izdelano letalo ali kakšno drugo prevozno sredstvo, ki ga ta ista služba zdaj certificira. In ko govorimo o konfliktu interesov, imamo vedno v mislih nekoga, ki nekaj goljufa, ki počne nekaj narobe in zdaj, ko vzpostavljamo toliko teh podrobnih kriterijev, v bistvu moramo paziti, da ne bomo preprečili tega, da bi res glavni strokovnjaki teh bistv, na teh bistvenih področjih opravljali svoje delo in da ne bo težav pri tem, ko bodo delali v imenu svojih držav članic oziroma za Evropsko unijo. Potem pa še nekaj v zvezi s tem, kako naši državljani razumejo te sklade bi želela povedati naslednje. Mi zelo veliko razpravljamo o tem, kako si to mi predstavljamo znotraj institucij in čeprav razmišljamo tudi o naših državljanih, vedno pademo v past, da te stvari urejamo z naše lastne perspektive. Mi bi pa morali zagotoviti, da bodo upravičenci dobili pravilne informacije. Če govorimo o infrastrukturah, o zaposlovanju, o e, malih in srednjih podjetjih ali o čemerkoli, da se ne posreduje e, ideje o neenakosti, da se ne bo imelo občutka, da se stvarem streže v različnih državah drugače. Torej, zelo pomembno je, da se ne bo imelo občutka, da se stvarem streže v različnih državah drugače. Zelo pomembno je, da ti koristni učinki uporabe skladov ne bodo zbujali občutka, da gre tukaj za neenakost in da so različni v različnih državah oziroma regijah. Hvala. Hvala lepa. O tej predstavitvi gospoda Wagenknechta govorimo o potencijalu korupcije. ne moramo pa že začeti s tem, ko popolnoma izključimo kakršnokoli možnost, da bi to imeli. Vendar pa bi morali absolutno storiti vse, kar je v naši moči, da vsaj zapremo vrata, kjer se le da. Program bi že morali končati z vprašanjem in odgovori pred desetimi minuti, ker, minutami, ker pa smo imeli že kaj precej razprav predtem in to dobre razprave, predlagam, da takoj preidemo z predstavitve gospoda Wagenknechta na predstavitev komisije. Morda dobi besedo še gospod Wagenknecht. rabi tudi podal še besedo svetom, če vam je prav, da poveste o trenutnem stanju glede te uredbe. Tako da malo je že tesno s časom. Predlagam torej, da dobi besedo gospod Walbrook. da bi besedo potem tudi gospod Wagenknecht. Rad bi dobil odgovore, kako je to možno. Je to res? To se mi zdijo predvsej temeljno vprašanje. Hvala lepa. Upam, da bom imel možnost odgovoriti tudi na nekatere točke, ki so jih podali drugi. Kar se tiče trenutnega stanja stvari, naskrižje interesov moramo razlikovati od kriminalnih dejavnosti. Seveda, to, kar je bilo omenjeno, je resno. Pranje denarja, korupcija, rekar koli že, tukaj imamo zelo jasna pravila ni možno to tolerirati. Imamo jasno prepoved za zasebne ekonomske operaterje, da pridobivajo evropska sredstva. In to je v finančni redbi prvi člen 6 do 11, ko lahko torej odzamemo sredstva končnemu prejemniku in na podlagi preiskav OLAFA, si bomo pogledali, kdo dejansko tiči za podjetjem. Če prihaja do kriminalnih dejavnosti, potem si to ogledamo. Potem si gledamo, kdo ima nadzor nad podjetjem ali pooblastila. Ne moram torej sprejeti te izjave. Imamo tudi pravila glede na skriženje interesov, kot veste, zato, da preprečimo in izboljšamo razmere. Večinoma to počne nacionalna zakonodaja ali pa kodeks ravnanja pri agenciji razlikujemo torej med obima. Imamo preventivo, tako kot nas upestijo o kriminalni dejavnosti, pa potem to vzajemo resno, Olaf preišče in ekonomski akter ne more več sodelovati do tri leta pri prejemanju sredstev. Poleg nacionalnega pregona, ki ga pač izvedajo tudi države članice, v interesu štitenja finance Evropske unije pomembno je to povedati. Kar se tiče drugih tem, naj to storim sedaj, ali morda kasneje, kaj nadaljujete, prosim. Hvala. Kar se tiče računskega sodišča, naj spostavim, da se želimo osredotočiti na dve glavni področji. Najprej osnutek proračuna in potem razrešnica, ko bo to potrebno. Zakaj želimo konsolidirati poročanje? Zato, ker se želimo izogniti podvojevanju. Predlagamo torej črvic svežen, ki se izogiba podvojevanju in vzpostavi povezavo, potrebno povezavo z vsemi informacijami, ki jih imate pravice dobiti. Kar se tiče rezultatov, to je dolga zgodba, imamo vsako skupino, ki se druge tudi z državami članicami, da bi dosegli soglasje med različnimi institucijami. Kaj mislimo rezultati? To so učinki na naslovnike. Kaj je uspešnost? Uspešnost so naprejšnji cilji, indikatorji in poročanje o dosežkih. Kot veste, imamo okvir za uspešnost in imamo tudi neposredno povezavo z uspešnoštjo v strukturni politiki ali pa tudi pri plačilih po rezultatih. V večini primerov pa želimo imeti uspešnost in o tem obvestiti, ker morate dobiti to obvestilo, potrebno pa je sprejeti politično odločitev in ni potrebno imeti popolnoma samodejnega sistema. Finančni instrumenti, nepovratna sredstva, jamstva in nove oblike javnih intervencij, mislim, da se vsi strinjamo, da je cilj poenostavitev in olajšanje kombinacije različnih instrumentov v takih primerih. Za komisijo je jasno, in trenutna kriza je pokazala potrebo po več prožnosti v proračunu. Podali smo kar nekaj predlogov, kar se tiče prožnosti na zunanje področje upravljanja s krizami ali uporabe eh, skrbniških skladov. Ne gre za količino, gre za to, kaj počnemo z denarjem, ki ga dobimo z večletnim finančnim okvirjem. Uporaba mora biti kar se da učinkovita. Če uporabljamo skrbniške sklade, je to zato, ker nimamo denarja v proračunu. Tako da mislim, da nihče ne more trditi, da je komisija zlorabila vprašanje skrbniških skladov. Imamo ga za Libijo, Sirijo in za osrednjo Afriko, pa tudi za ključne vzroke za migracije. Si želite, da Evropska unija ne bi sodelovala pri tem? Mislim, da ni prav, da rečemo, da komisija zlorablja uporabo skrbniških skladov. Želimo, želimo pa si več nadzora in upamo, da bomo lahko nadrvali na te podlagi. Kar se tiče finančne uredbe, pogled po 2020, imeli smo zelo dobro predstavitev vizionarsko gospoda Nunjeze in to izpostavlja to, kar je bilo rečeno, da potrebujemo enotna pravila. Moramo resnično intenzivno delati, da bomo dobili kar najboljša skupna pravila v finančni uredbi. In spet to bo samo nabor orodja, več to ne more biti. V naslednjem finančnem okviru pa bomo razpravljali kasneje. To ni trenutek mešati vsega. Potem pa deležba državljanov. Predstavitev je bila jasna potrebno je vključevati državljane, mislim, da moramo nadaljevati, s tem morda moramo malo spremeniti formulacije. Potem delitve viro in sredstev. Seveda tudi mi želimo racionalizirati delovanje komisije, nas narediti bolj očinkovite, poenostavitev, to želimo pokazati, ne bo samo izgovor za to, da bomo imeli še zelo zapletene strukture. To, kar predlagamo z agencijami, je smiselno. Delimo si vire, pravljamo skupno delo pri omenjem številu vprašanj. To je bolj učinkovito in tudi bolj varčno. To sem želel povedati, morda želi posredovati še kolegica, kar se tiče EFSI in ESIFA. Uh, da, kar se tiče skupnega upravljanja skladov za zakonodajni okvir do 2020 smo najprej želeli ponuditi različne možnosti orodja za organe upravljanja. Nismo pa imeli ciljev že od samega začetka za posamezne instrumente. Pravni okvir bi naj bil jasen in popoln. Kar se tiče nekaterih kritik v preteklosti, da vas je kaj manjka, In to je vodilo do nekaterih težav, ki smo jih slišali tudi danes. Komisija je skušala spremembo predlogov, mestnem pregledu, o tem govorimo, ne pa v obdobju po 2020, je bilo izboljšati razmere, ciljno gledano, ne pa vsega popolnoma spremeniti in omogočiti organom upravljanja dodatne možnosti. Ta kombinacija ESF-FC je ena od teh možnosti, med drugim bi naj to pomagalo tudi pritegniti EFSI v regije in države članice, kjer izvajanje ni bilo tako dobro. V tem postopku smo skrbno prisluhnili tako organom upravljanja, ki to že izvajajo nekaj časa, pa tudi visoke skupini eh, za poenostavitev, ki ste jo omenjali. In naj potrdim, v sektorskem delu sprememb ste to lahko videli, imamo tudi kar nekaj posodobitev, kar se tiče finančne uredbe tudi kar se tiče navskriženja interesov. Torej, to je v skladu s splošnim pristopom, ko skušamo zagotoviti, da bomo kar se da konsistentni. Tako, pozete komisije. Prosim, preden dam besedo objema poročevalcema za začasne sklepe, bi se želel vrniti na gospoda Wagenknehta. Čez 15 minut bomo odšli iz te dvorane in se bomo spraševali, da imamo po eni strani vodotesna pravila, tako pravi komisija, druga stran pa pravi, da to ni res. Kako naj torej razumemo to, kar je dejala komisija, bi morali imeti bolj stroga praktična pravila. Kako naj to razumemo? Já bych určitě nerozporoval, že Evropská komise pravidla... Hvala lepa. Neželim obovarjati. Komisija ima pravila. Želim pa povedati, da se nekaj izvaja dovolj na nacionalni in evropski ravni. Pri tem odstotku prejemnikov ne vemo, kdo so. Sedaj imam nove izkušnje, ki so iz nove faze in vemo, da se preverja samo še izjava na čast in to seveda ni nadzorni mehanizem, na katerega bi se lahko zanašali. Imam tukaj informacije, ki jih je dala komisija. Če bi obstajala volja, bi lahko določili metodologijo. Seveda to ni nič negativnega v smeri komisije, to je država posameznih držav članic, tudi skrbniški skladi. Pri nas na Češkem je to vedno bila težava. To se izkorišča, zlorablja. Morda je to samo naša težava. Ne želim to sedaj razširiti na celotno EU, ampak za Češko to velja. Olaf, ja, res posreduje. Preiskuje vendar pa rok eno leto od suma do potrditve ali ne potrditve. Dolgo se čaka, moje priporočilo bi bilo, če bi to novo direktivo izvajali, da torej komisija ne bi preverjala samo vodilne osebnosti, temveč tudi se tiste, ki stojijo za temi, kajti tukaj lahko prihaja do nas križa interesov. Thank you for that clarification. Hvala lepa za to pojasnilo. Sedaj pa dobi besedo še svet. Ja, to sem obljubil. Prosim, še nekaj minut. Stališče sveta. Thank you, chair, madam. Hvala lepa. Gospa Gresle, poslanke in poslanci, najprej naj se predstavim. Sem trenutni predsedajoči odbora za proračun v svetu, trenutno se vrtevamo člena po členu in eh, končali smo eh, s prvim pregledom člen po členu in potem bomo predlagali spremembe na predlog komisije. Pregled smo začeli na začetku januarja, sedaj gremo po členih, torej, In v bistvu upamo, da bomo začeli pogajanja z Evropskim parlamentom pred koncem našega predsedstva. Toliko o trenutnem stanju glede trenutne finančne uredbe. Kar se tiče kompromisnih prelogov v svetu in kar se tiče razvoja dogodkov naslednjih mesecev. Veselimo se sodelovanja z vami kot eh, druge vaje zakonodajnega organa. To je torej to, kar trenutno počnemo v odboru za proračun v svetu. Ja, Lepo, da ste tukaj. Mislite, da morate imeti skupno stališče, preden nam boste to razkrili? Hvala, hvala gospa Gresle. Trenutno koordiniramo delo in pripravljamo prvi del kompromisnih predlogov za prvih nekaj členov. To pomeni, da moramo videti, kako bo zadeva stekla v svetu. In zadevo moramo še natančno preučiti. Torej poskušamo se držati časovnice, ki smo si jo zadali novembra. Ohranili smo stike tudi z vašimi asistenti v začetku predsedovanja in držimo se tega načrta in če bomo nekoliko zamujali, bomo seveda o tem ne bodo obvestili vas, ampak upam, da se bomo načrta lahko držali. Okay. Še kakšno vprašanje? Dobro. Začeli smo z gospod Kresle in uh, zdaj bomo v imenu poštenosti in naravnoteženosti začeli z gospodom Ešvetom. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kratek bom, vem, da zamujamo, ampak že na začetku vas opozarjam, da je cilj vsega skupaj ta, da bi zmanjšali birokracijo in število pravil, da bi izboljšali stopnje napake v proračunu in da bi pokazali, da obstaja odnos med ravnjo zapletenosti določenega predpisa in stopnja napake. Sveda pa še nekaj zelo pomembno, ne smemo pozaviti, da gre za to, da bi izboljšali dostop do proračuna na koncu, torej na ravni državljanov. Veliko zanimivih stvari smo slišali, se posebej, kar zadeva integriteto sistema na skrižni interesu, to se mi zdelo zelo zanimivo. Pa še nekaj, Govorili smo o sodelovanju državljanov v proračunu in vedno me je skrbelo, kar zadeva teh 500 milijonov državljanov, da prihaja do velike razlike, razkola, kajti imamo sedemletni proračun in petletni parlament. Zato bo vedno problem ampak to je interno vprašanje, mislim, da bo moral to rešiti parlament. To je zelo zapleteno in številne predstavitve so danes to pokazale. Zahvaliti pa se želim govornikom, ki so prišli. Hvala za njihove prispevke. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Hvala lepa torej vsem in hvala tudi kolegicam in kolegom ki so ostali tukaj do konca. Hvala, hvala za komentarje. Z velikim zanimanjem sem vam prisluhnil in upoštevali pa bomo Inge izvoli. No, nekaj dela nas še čaka, nekaj problemov smo dali na mizo danes in teh se moramo lotiti. Nekaj predlogov spremem bomo predložili. In hvala lepa vam vsem, da ste ustrajali do zdaj. Tudi političnemu oddelku se želim zahvaliti. Hvala sekretarjatu Kont in Buč. In hvala tudi asistentom, ki so res obremenjeni. Hvala tudi tebi, Richard, da si pomako pripraviti osnutek. Poskusili smo narediti kar najboljše. In koristno in dobro bi bilo, če bi nam komisija posredovala nekaj informacij. Naprimer v zvezi z pravilom glede nedobičkonosnosti. Morda ni nič od tega globalnega izvajanja, ampak potrebujemo konkretne elemente, ki izhajajo iz izvajanja proračuna. Torej, kaj ločuje velike od majhnih? Nekatera podjetja imajo dobiček, druga so neprofitna, torej dobro bi bilo, če bi zadeve nekoliko bolj diferencirali. Poenostaviti, ja, za majhne, seveda, ampak ne želim, da bi ljudje imeli občutek, da bodo zdaj tako plačevalskim denarjem služili. Ne. Če bi nekoliko bolje diferencirali vse skupaj, mislim, da bi bili na dobri poti. Hvala lepa vsem govornikom in to je vse, kar sem želela povedati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Gresle. No, samo nekaj zaključnih besed. Najmogoče je vse skupaj povzeti, seznam je zelo dolg in zadeva je problematična, zato ker v številnih primerjih problemi niso primerljivi. Govorimo o različnih razsežnostih lahko govorimo o poenostavitvi, o navskrižnem opiranju in tako naprej, ko govorimo o proračunu na osnovi uspešnosti in ko govorimo o tem, kako bomo to vključili v uredbo, ne vem, težko bo, neprofitne organizacije, prožnost, vse skupaj to je zelo kompleksen problem. Čaka nas torej veliko, veliko dela. In še zadnja misel. Strinjam se z gospodom Nunezom Ferrerjem, on ni uporabil teh besed, sam pa bom to na glas povedal. Res je, da smo ustvarili pošast. Zdaj pa je naš izjiv ta, da moramo mi ta problem rešiti. V Evropi bi bilo lepo, če bi ljudi to zanimalo. Ljudje se morajo aktivno vključiti v ta proces. Boriti se moramo proti nasklišju interesov, to drži, ampak ne samo to. že samo misel, da obstaja možnost goljofije, ne da bi za to kdo vedel, je nekaj, s čimer se moramo ukvarjati, kajti to je res eh, tisto, kar zanima državljane. Vse bomo morali vključiti in, kakor sem dejal, na srečo ne bomo tega počeli samo mi. Skupaj moramo to narediti kot unija. Hvala lepa za to delavnico, hvala za ta seminar. Predlagam, da nadaljujemo z delom preden zapustite dvorano, vas upozarjam, če vas zanima, če imate še kaj energije, vas vabim dve nadstropi niže v nadstropje 2Q2. Imeli bomo skupno zasedanje odbora med odborom Buč, Afet in Deve. Govorili bomo o Evropskem skladu za trajnostni razvoj. Še en sklad ki ga bomo morda vzpostavili. Hvala. Lep večer.